morning. Good morning, dear friends, colleagues, ladies and gentlemen. If you want to take your seat, we should get started. Gospe in gospodje, počasi zasedite svoja mesta, da bomo lahko začeli. Imamo zelo poln dnevni red. Ob 12.30 imamo še sestanek koordinatorjev in ob 11.00 imamo še glasovanje. Zato moramo res začeti kar čim prej in tudi upoštevati časovne omejitve. Najprej bomo sprejeli dnevni red, eh, še prej pa bom povedal spremembe dnevnega reda. Eh, zaščita jura pred ponarejanjem. Eh, to naj bi bila četrta točka, ampak je poročevalka gospa McIntyre prosila, da poročilo prestavimo na naslednji sestanek. Potem smo zamenjali točki 5 in 12, eh, poročilo Kirkhope o evropski statistiki glede varnosti pred kriminalom se bo, torej ta točka se bo začela ob 9.25. Z nami bo tudi direktor Frontexa, gospod Lajtinen, in eh, svojo predstavitev bo podal v 11.20. Eh, določena glasovanja bomo predstavili na naslednji sestanek odbora Libe 5. in 6. novembra. Eh, potem imamo osnutek poročila o večletnem okviru za agencijo za temeljne pravice za obdobje 2013 do 2020. Eh, gospa Ždanoka, glasovanje o tem bomo, bomo preložili, prav tako tudi glasovanje o poročilu gospe Flašikove Benove in pa eh, spregovoril nam bo tudi gospod Koeljo da bo uh, povedal uh, nove informacije v zvezi uh, z migracijo na SIS 2. Gospodavica Soli je postal nadomestni član na mesto Katarine Nevedalove. Pa še imenovanja poročevalcev, kot smo se dogovorili na sestanku koordinatorjev, gospod mm, Marinesku. gospod Marjan Žan Marinesko bo postal poročevalec o sporazumu med EU in Moldovo glede eh, poenostavljanja vizumskega sistema. Potem gospod Claude Moraes je bil imenovan za poročevalca za sporazum med EU in Ukrajino glede eh, olajšanja izdajanja viz. In sam sem bil imenovan za poročevalca za uh, poročilo boj proti goljufijam eh, oziroma goljufijam v škodo evropskih eh, finančnih interesov. Pa še gospod Luhan, eh, ki bo postal poročevalec za glavne dokumente eh, za investicijske proizvode. Eh, zdaj moramo sprejeti zapisnik zadnje seje, se s tem strinjamo. Hvala. Zdaj pa prva vsebinska točka na dnevnem redu. Kot sem rekel, je bila točka štiri preložena na naslednji sestanek, to je poročilo McIntyre. Zdaj pa gremo takoj na evropsko statistiko o varnosti pred kriminalom. Poročevalec je gospod Kirchhoff. Tukaj ga zastopa gospod Ashworth. Govorili bomo v snutku poročila gospoda Kirkopa. O predlogu smo že razpravljali v odboru. Intenzivne razprave so potekale s poročevalci v senci. Eh, predvsem metodologija in stroški tega predloga so še pod vprašanjem. In zdaj bomo najprej poslušali predstavitev gospoda Ashworta v imenu gospoda Kirchhopa. Potem pa bomo postavili tudi rok za predloge sprememb. Gospod Ashworth. Hvala, gospod predsednik. Gospod eh, Kirchhop danes ni mogel priti na to zasedanje. Gospa McIntyre naj bi prebrala to poročilo, ampak uh, gospa McIntyre je imela nesrečo, zlomila si je stopalo in ni mogla priti, tako da sem uh, sam uh, zdaj tu, da preberem kratko poročilo gospoda uh, Kirkhopa. Gospod Kirkhope, pozdravlja možnost, da imamo še eno izmenjavo mnen pred glasovanjem v odboru tako bo lahko izrazil svoje mnenje kot poročevalec. Pa tudi drugi e, poročevalci v senci bodo lahko e, predstavili svoja mnenja e, v obrazložitvi. Po razpravah z drugimi poročevalci in po sestanku s komisijo, imeli smo tudi sestanek s Eurostatom, Torej, po vseh teh sestankih je postalo jasno, da kot eh, zakonodajalci ne vidimo um, ustrezne dodane vrednosti, da bi nadaljevali s tem predlogom. Uh, eh, Štokolmski pro, program uh, trdi, da potrebujemo um, primerljive statistike in pa uh, jasne statistike za to, da se na njihovi osnovi uh, opredeli eh, izvajanje določenih odločitev in pa da se oceni učinkovitost delovanja. Statistike lahko tvorijo dobro osnovo za to, kako usmerjati prihodno evropsko zakonodajo. In uh, zato, da bi primerjali tudi različne metode um, poročanja in pa sledenja kriminalu v različnih državah članicah, zato je uh, to pomembno. 12 milijonov eh, evrov imamo na voljo. Ampak to ni dovolj za vse cilje. Imamo različno vprašanje tudi glede metodologije. Eh, raziskava o viktimizaciji eh, je prezapletena, da bi imela prav dodano vrednost. In statistične podatke se tudi lahko uh, hitro mm, poenostavi ali drugače interpretira. Ker se pod vprašaj lahko postavlja um, resničnost uh, podatkov, to povzroča še dodatne probleme. Naprimer, izpostavljenost problemu drog. Uh, E, to je vse povezano z bojem pred terorizmom in drugimi problemi in težko je e, e, videti dodano vrednost samo iz ocene dojemanja kriminala. Bolj pomembno se poglobiti v sam kriminal v teh gospodarsko težavnih časih in pa glede pritiskov na evropski proračun. Tukaj dvomimo, da bi uh, take raziskave prinesle dodano vrednost. Poročevalec želi povdariti, da cenimo delo Eurostata. Želi povdariti tudi, da ima statistika lahko pomembno vlogo, vendar pa predlaga, da odbor zavrne predlog. Statistika. Eh, je pomankljiva glede čezmejnega kriminala, pa naj gre tukaj za trgovanje z drogami, za ponarejanje, za terorizem in podobno, eh, za tihotapljenje tudi. In uh, poročevalec komisijo poziva naj predstavi alternativni predlog, ki bo temeljil na pravih podatkih, da bo parlament se lahko zanesel na uh, dodano vrednost takega predloga in uh, tudi na učinkovitost. Se želi kdo javiti? Gospod De Jong, potem gospa Štanoka. Um, thank you very much, Mr. Chair, and uh, a great thank you, really, to our rapporteur, Mr. Kirkhope. Um, hvala. Hvala tudi poročevalcu, gospodu Kirkhopu. Mislim, da je dobro, da se tukaj zavrne predlog komisije. Prejeli smo celo pismo Agencije za temeljne pravice, ki je bila eh, pravzaprav obupana, eh, ker tukaj sploh ni šlo za eh, naše skupne cilje. Statistika je lahko koristna, ampak to ni bil naš argument. Argument je bil večstranski, ampak tukaj se ne želim spuščati v podrobnosti. Eh, strahovi poročevalca so tudi moji. Najprej se moramo vprašati, ali potrebujemo sploh takšne podatke, ali potrebujemo to kot eh, prednostno nalogo, naprimer v primerjavi z podatki o čezmenjem kriminalu. To bi morala biti večja prednostna naloga za nas kot pa nacionalni kriminal. Potem gre tudi za sodelovanje med državami eh, članicami. Eh, moramo se izmenjati podatke tudi o nacionalnem kriminalu, o tem oziroma proti temu nimam nič. Komisija bi morala tudi podrobno pregledati različna vprašanja, ki jih je treba še zastaviti v zvezi s tem in to na evropski ravni, eh, glede raziskav. Ali pa se bomo tukaj spet zanesli na nacionalne storitve sam se ne bi nikoli mogel eh, strinjati s takšnim predlogom. Vedno bi se bilo treba posvetovati z nacionalnimi uh, službami in ugotoviti, zakaj uh, te niso uspešne. Če pa so uspešne, vsaj v moji državi na nizozemskem uh, te službe so uspešne in imamo take podatke, mm, kot jih želi komisija, potem pa lahko imamo razprave tudi z nacionalnimi statističnimi uradi glede kvalitete, kako to eh, organizirati. Tudi zato bi bila razprava z njimi koristna, kaj te imajo dobre izkušnje. In šele potem lahko oblikujemo nek učinkovit mehanizem. Ne smemo podvajati zadev. Potrebujemo pa tudi inteligentno metodologijo. V predlogih komisije sem našel številne probleme in vprašanja. Tega nočem vse čas ponavljati, ampak resnično bi morali koga vprašati. E, oziroma, da bi koga vprašali, če ima v lasti pištolo ali kakšni, kakšni so njegovi občutki, kako dojema e, razširjenost kriminala, naprimer, to je zelo težko. E, strinjam se z mnenjem gospoda Krkopa, da bi komisija eh, se tukaj morala umakniti, narediti korak nazaj, nimamo več časa, ki bi ga lahko izgubljali. Prosim, spremite, da to ni dovolj dobro in da morate nalogo praviti še enkrat. Hvala. Hvala, gospod eh, De Jong. Zdaj pa gospa Ždanoka. Yes, Hvala, tudi sama nadomeščam poročevalko v senci Ulrike Lunaček in predstavila bom stališče zelenih. Mi smo tudi zelo previdni glede tako dragega predloga, še posebej v trenutnih gospodarskih okoliščinah. Vrednost mora biti uh, dejansko dokazana, da bomo mi to podprli. Mm, težko je tudi izbirati statistike o kriminalu, razen če bi res imeli eh, poenoteno kazensko pravo. Tudi ne vemo, če je komisija pravi organ za koordinacijo statistike. Mogoče bi eh, Agencija za temeljne pravice bila bolj primeren organ za to. Eh, pa še nadzornik za varstvo podatkov je tudi izrazil določene skrbi in ta vprašanja moramo uh, tudi upoštevati. Ne moremo uh, uh, sprejeti tega predloga oziroma se strinjamo uh, s tem, da se predlog zavrne pod enim pogojem. Um, razen, če bi ta predlog uh, dejansko postal cenejši, potem bi ga lahko podprli. Gospod Zilsra. Voorzitter,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 prišlo do upada kriminalitete in da se je ta kriminaliteta preselila. Eh, izkazalo se je, da izvaža ne le avtomobile, ampak tudi avtomobilske tatove in to je zelo zaskrbljujoče. Večkrat smo bili v stiku, kar zadeva čezmejni kriminal in odgovor vedno znova je bil, da so številke Eurostata tiste, ki so najbolj narodajne, ampak najnovejši podatki Eurostata so iz leta 2008, to niso sveži podatki. Razvoj od 2002 do 2008 je v statistiki porazdeljen po kaznjivih dejanjih, nič pa ni govora o čezmejni kriminaliteti in to je moje vprašanje. Komisija in svet, po mojem mnenju, sploh nimata predstave o tem, kakšne podatke Eurostat zbira in Eurostat niti ne more odgovoriti, odgovoriti na konkretna vprašanja eh, parlamenta. In eh, to pomeni, da je primerljivost teh podatkov slaba. Podatki so tudi zastareli, nimamo nobenega resnega pogleda v kriminaliteto v Evropi, tudi in če se ne moremo predvideti. Torej, dodana vrednost eh, te statistike, ki ne bi zagotavljala več varnosti v Evropi, je zato uh, zelo vprašljiva. In zato še enkrat podarjam to, kar je dejal Timothy Kirkhope. Namreč komisija mora nekoliko resneje začeti delati in se nekoliko bolj realno obnašati. Uh, Dobili smo tri prispevke in če ni eh, nobenega drugega prispevka, gospod Busutil, bi vi eh, želeli zdaj spregovoriti? da stališče skupine JLS je, da sledimo poročevalcu. Pri njegovem predlogu nismo prepričani glede razlogov za ta predlog. Ravno kar sem prišel, zato se ne morem spuščati v podrobnosti. Bom kar zaključil, ampak želel sem povedati, da se strinjamo s poročevalcem. Gospod Ashford, se želite odzvati na komentarje, ki so bili podani? Uh, Ne morem se odzvati jaz, eh, kajti to je poročilo mojega kolega gospoda Kirkhopa. Eh, prenesel mu bom vsa izražena mnenja in pa podporo, ki jo je dobil. Zahvaljujem se kolegom za njihove prispevke. Hvala. Eh, komisija želi komentirati. Želite to storiti zdaj? Izvolite. Hvala, gospod predsednik, za priložnost, da skušamo eh, zagotoviti odgovore na določene kritike. Sem Eduardo Barredo in sem odgovoren eh, za to področje pri Eurostatu. Eh, zelo pomembno je, da imajo tisti, ki sprejmajo odločitve, na voljo ustrezne informacije. In to jim želimo zagotoviti. Dan, ta teden je bil sprejet nov eh, zakon. Eh, glede žrtev kriminala posod po Evropski uniji. Parlament je to podprl z veliko večino in imamo tudi minimalno oziroma direktivo o minimalnih eh, standardih za uh, žrtve. Kaj pa vemo o uh, teh ranljivih uh, prebivalcev, o prebivalcih, koliko je ranljivih prebivalcev um, in eh, se številka povečuje ali zmanjšuje, koliko je bilo žrtev različnih oblik kriminala. Glede tega nimamo podatkov. Sprašujemo se tudi, ali imamo prave instrumente za merjenje vsega tega, ali ljudje prijavijo kazniva dejanja. In potem, ali lahko podatke po državah članicah tudi primerjamo. To so vprašanja, ki smo jih identificirali na evropski ravni. slišali smo od eh, določenih poslancev, da trenutne informacije niso zadostne in zato potrebujemo več podatkov. Mi eh, predlagamo eh, to zakonodajo kot odziv na številne druge programe, ki so vsi poudarili potrebo, da se zbirajo podatki o žrtvah kriminala. Mislim, da ni treba nikogar prepričevati, da evropski statistični sistem, ki je eh, nekakšno partnerstvo med Eurostatom in pa statističnimi uradi po državah članicah, ni. Torej, ta sistem ni najboljši način zbiranja statističnih informacij v Evropi. Evropska statistična uh, skupnost je uh, potem oblikovala ta predlog. Uh, v um, raziskavah Združenih narodov so predlagali določene smernice in temu smo sledili. Te smernice izhajajo iz leta 2010. Med letoma 2008 in 2010 eh, smo tudi izvedli raziskavo v 16 državah eh, članicah. In priprava takih eh, raziskav ima dolgo zgodovino in tradicijo. Dobili smo tudi nagrado leta 2012 za to vrstne raziskave. Um, predlog smo potem še nadalje razvijali v delovnih skupinah, uh, torej na najvišji ravni v statistični skupnosti in presenečeni smo nad uh, metodologijo oziroma nad kritikami, ki so izražene v. Uh, poročilu. Vključili smo tudi eh, države, kot so ZDA, Kanada, Avstralija in druge. Predlagali smo to uredbo, zato ker področje vzbuja veliko zanimanja, postavljajo se vprašanja. Besedilo je že bilo predmet razprave v svetu, predlagani so bili štedil, številni predlogi sprememb kot rezultat neke konstruktivne razprave, ki smo jo imeli svet eh, ni bil enoten glede tega besedila, pa so sprejeli kompromis. Ne, žal mi je, da podobne analize nismo mogli uh, imeti tudi tukaj s tem odborom. Upam, da eh, bo to še prišlo. V, na tej fazi, na tej stopni je treba povedati da bodo samo raziskave po državah članicah način, kako zbrati podatke o viktimizaciji in, in druge podatke o kriminalu. Zaenkrat se zbirajo uh, administrativni podatki o tem. Ne smete pa dvomiti v uh, zaupno naravo uh, takšnega zbiranja podatkov če se taki podatki razkrijejo, eh, lahko, eh, se lahko osebo tudi zapre za tako razkritje. Potem še nekaj glede kritik, ki so vključene v poročilu. Omenja se, da instrument ni koherenten. Mi smo želeli stvar pripraviti na harmoniziran način države članice, določene države želijo uporabiti nacionalne raziskave in statistike. Besedilo pa mora biti dovolj fleksibilno, da upošteva tudi take raziskave. Potem še nekaj o možni subjektivnosti. O možni subjektivnosti. E, tukaj ste se spraševali glede uh, odgovorov, če bodo odgovori odražali dejansko stanje. Uh, pa še um, določena vprašanja o, o posebnih informacijah, ki so lahko občutljive. Eh, tudi to ste postavili pod vprašaj. Potem moramo si ogledati tudi vsebino uh, raziskave. To je ključnega pomena pri takih družbenih raziskavah. Nekaj uh, variabilnosti imamo, nekaj uh, različnih uh, kriterijev ki se jih eh, še da prilagoditi, drugi pa so pomembni in dobro razlagajo viktimizacijo. Eh, potem pa to, da so vzorci na ključni, eh, to je pravzaprav stalna praksa in vzorec mora biti na ključen, da so podatki kolikor toliko ustrezni potem ljudje, ki bodo vprašani, bodo seveda ostali anonimni. Upoštevati morate tudi, da veliko eh, področji, naprimer revščina, statist, eh, socialna statistika, eh, razne družbene raziskave, strategija Evropa 2020, vse to se že preizkuje na ta način že imamo tudi subjektivna vprašanja, to je običajna praksa in ni prvič, da, da se bodo vprašani prvič soočili s takšno raziskavo. Potem ste se spraševali tudi o stroških za take raziskave. Um, imeli smo pilotni projekt in smo natančno izračunali eh, tudi s pomočjo nacionalnih eh, statističnih institutov. Eh, koliko bi to stalo. Tukaj moramo imeti neke eh, osnovne standarde. Kot sem rekel, smo eh, notranje razpravljali o tem. Ja, ceno smo ocenili na 12 milijonov ehm, in to smo naredili glede na število naključnih udeležencev, ki naj bi jih zajeli v raziskave. Um, v končni fazi je znesek uh, povsem razumen glede na razsežnost raziskave. In uh, vprašljivo je, če bo uh, zavrnitev tega predloga temeljila samo na metodoloških uh, razlogih. Mislimo, da to ni dobro. Raziskava bi lahko prinesla informacije, ki jih evropske institucije potrebujejo, še posebej pri tako občutljivem področju, kot so žrtve kaznjivih dejanj. Včeraj smo tudi razpravljali o tem in dobili prošno, da bi uh, naredili več raziskav na področju nasilja nad ženskami. Uh, statistična skupnost prosi za uh, takšne podatke in raziskave in zato mora dobiti tudi zelen, zeleno luč institucij. Upam, da bomo lahko zagotovili informacije um, tudi v skladu s štokholmskim programom. Mislim, da če bi odbor zavrnil uh, to poročilo, ne bi bilo dobro. Pripravljeni smo še nadalje razpravljati z vami uh, tudi o vprašljivih uh, elementih oziroma o tistih točkah, ki vas skrbijo. Hvala. Hvala komisiji za prispevek. Gospod Busutil, bi zdaj radi spregovorili. Zelo na kratko, gospod eh, predsednik. Žal mi je, da ni eh, z nami več kolegov, kajti to je pomembna tema, če zavrnemo poročilo oziroma predlog komisije. Eh, poslušal sem prispevek predstavnika komisije. Stališče LS je, da podpremo poročevalca. In ne vem, zakaj bi pod vprašaj postavljali uh, predloge našega poročevalca, če pa uh, bi dosegli kak kompromis o tej temi, potem bi eh, bili tudi mi v stranki LS pripravljeni sodelovati. Zaenkrat pa podpiramo poročevalca, če želi uh, predlog zavrniti. Ga bomo pa podprli tudi, če eh, bo želel eh, še nadaljevati razpravi s komisijo in najti kak izhod. Še vedno imamo nekaj minut na voljo. Eh, čakamo gospod Weber, ki je poročevalka za naslednje poročilo. Gospod De Jong, če želite se še oglasiti, izvolite. Gospod Ashworth, tudi vi, če boste na koncu podali kak zaključek. Eh, potem, ko ste slišali komisijo in še dva kolega. Gospod De Jong. Hvala, gospod predsednik. Malo me skrbi to, kar je povedal gospod Busutil. Tudi mi nekaj stanemo. Če si ogledam vse dosje, za katere sem odgovoren, samo v odboru Libe, mislim, da ne morem eh, ne vem koliko časa porabiti za ta predlog, ki sploh ni dobro argumentiran. Mm, ni naša naloga, da mi izboljšamo predlog, to je stvar komisije in predlog res ni kvaliteten. Zato upam, da se ne bomo eh, spet zapletli v neka posvetovanja, ki na koncu ne bodo prinesla koristi. Če komisija še vedno meni, da je to nujno potrebno in primerno, mm, eh, potem ne vem, kako bomo našli skupni imenovalec veliko časa smo že porabili za raziskovanje eh, čezmejnega kriminala in pa tudi nacionalnega, lokalnega kriminala, s katerim pa se morajo ukvarjati na nacionalnih in lokalnih ravnih. Ni povsem jasno, zakaj potrebujemo eh, neke agregirane zbrane podatke na evropski ravni o tem v tem dokumentu komisije tudi ni nobenih eh, pravih eh, razlag. Eh, ne vem, zakaj se ne bi zanesli na policijske registre. Obstajajo države, kjer je to težko, to je res, ampak moj prvi odziv bi bil, da se povežemo s policijo in s pristojnimi organi, da vidimo, kako bi to delo lahko izboljšali, da začnemo pri nekem mikro upravljanju. Ni problem samo metodologija. Tukaj bi morali stvari začeti reševati na terenu. Podrobno smo razložili, zakaj metodologija ni primerna. In tudi uh, zelo dvomim v tiste visoke uradnike, o katerih uh, govorite, in o visokih sestankih in kvalitetnih sestankih, ki naj bi jih imeli. Uh, statističnega vidika to ni dober predlog in resnično upam, da komisija ne bo zahtevala od nas, da za to porabimo še več časa. Naj komisija predlog najprej popravi, potem pa se bomo lahko spet pogovarjali. Gospod Zistra. Mijn constatering is uh, eigenlijk niet anders dan dat de commissie de kritiek die hier wordt uh, weergegeven. Ugotavljam naslednje. Kritika je bila jasno izrečena, komisija zavrača to kritično mnenje, mi pa pravzaprav potrebujemo kakovostno študijo, ne pa samo nek kvantitativni pristop. In eh, poleg tega gre lahko tudi za neke razlike med eh, državami članicami, ki niso nujno primerljive ravno na ta način, kot jih navaja študija. In pravzaprav imam resne pomisleke, še zlasti eh, lahko rečem, da nismo naklonjeni pri naši skupini temu. No, sedaj pa še predstavnik predsedstva, prosim. V imenu ciperskega predsedstva moram reči, da je ta predlog uredbe o evropskih statistikah o varnosti pred eh, kriminalom bil tudi predmet širše eh, razprave že v času polskega predsedovanja že v juliju 2011. Rezultat je bil tem, da je polsko predsedstvo že decembra 2011 pripravilo predlog kompromisa in bili so predlagani tudi eh, določeni predlogi sprememb za izboljšanje besedila, mi pa smo vložili splošni pridržek na ta predlog. In moram reči, da se o tem ni potem pogovarjalo na politični ravni, pogovarjali so se strokovnjaki pri delovni skupini. In ciprsko predsedstvo čaka dokončno poročilo komisije, da se odloči, kako naprej delati s tem. Gospod Ešvold. Dovolite mi, naj se v imenu poročevalca gospoda Kirkhope Zahvalim vsem, ki ste se oglasili, zabeležil sem si vse komentarje in jih bom posredoval poročevalcu. Sem pa res vesel, da ste se pripravljeni tako živahno odležiti razprave o tem vprašanju. Seveda gre vedno za vprašanje, kaj dobimo za določen denar, ki ga vložimo, katero vrednost dobimo za kateri denar in v tem času je to še zlasti pomembno. Moramo zagotoviti tako kakovost, kot dodano vrednost. Samo s takimi stvarmi se moramo ukvarjati. In tukaj se moramo vprašati, ali je tu dovolj dodane vrednosti, ali je dovolj informacij, ki bodo koristile čemu dodatnemu, razen tega, kar imamo že v nacionalnih statistikah. In eh, pripričan sem, da se bo poročevalec odzval na vse to, ter vam poročal. Hvala lepa, hvala tudi gospodu kjer hrpu za dobro upravljeno delo, vidimo, kakšno je stanje za del, videli pa bomo tudi, kam se bodo stvari razvijale. Moramo pa, po mojem, zdaj kar zaključiti to točko, ker smo omejeni s časom in eh, sedaj smo pri naslednjem poročilu. Moramo še počakati poročevalko, ki prihaja eh, in eh, raje vidim, da ostanemo kar tukaj v dvorani, ker gospa Weber bo prišla vsak hip. Hvala. yes, yes, yes, yes. 16. Yes. Yes, excuse me. I, I forgot to... Uh... Oprostite, pozabil sem še nekaj objaviti. Rok za predloge sprememb za poročilo Kirchhoff je 16. oktober, torej še pet dni imate na voljo. Do petih popovdne, 16. oktober do petih popovdne. To je končni rok za predloge sprememb. Zabeležite si to, prosim. Hello, thank you. Mrs. Feber, no, zdaj smo pa že pri naslednji točki. Pozdravljamo gospo Weber, ki eh, smo jo že najavili in kot vidite, res je prišla zelo hitro. Zdaj smo pri šesti točki. Gre za standarde za svobodo medijev. Oprostite, pravi poročevalka, to je bilo najavljeno za deseto uro in eh, tu bi morali biti tudi predstavniki centra za medije in ker je eh, ura premaknjena, ker smo spremenili dnevni red, jih še ni tukaj, tako da ne vem, kaj bi storili zdaj. Eh, tudi mojih soporočevalcev ni pravi poročevalka. No, gospa Weber, ne skrbite, imate namestnike. Če pa ste vsi pripravljeni prevzeti vse na mesto mene, bom zelo zadovoljna, pravi poročevalka. Predsedujoči, prepričan sem, da se bodo pojavili Žal mi je, da smo morali premetati današnji dnevni red, no in zdaj mislim, da so tudi oni že tukaj. Samo še nekaj trenutkov jim dajmo. Žal moramo obrazložiti, da smo dnevni red morali spremeniti zaradi nesreče gospe McIntyre, ki si je zlomila stopalo in zaradi tega smo morali popolnoma premetati v dnevni red. Istočasno pa smo poskušali upoštevati tudi glasovanje, ki je predvideno ob enajstih. Zato je prišlo do te zmede. In eh, poročevalka pravi, močno eh, sočustvujem z gospod McIntyre, prosim, posredujte jim moje pozdrave. Predsedujoči, no, potem pa upam, da bodo vsi eh, prišli pravočasno tudi na glasovanje in veste, da ponavadi udrejo vsi naenkrat in hočejo čim prej opraviti glasovanje, ker se jim mudi na letalo ali kamorkoli že in ker smo izpostavljeni temu pritisku, se moramo držati časovnega razporeda in malo pohiteti. In zdaj mislim, da je gospod Šauer, Šoer že tukaj. Gospod Šoer je že tu. Potem imamo tu predstavnika inštituta za evropske medije in s tem povezano pravo. In mislim, da so zdaj vsi, ki jih potrebujemo tukaj in gremo lahko naprej. Gre za poročilo o standardih za svobodo medijev v Evropski uniji. V naši sredi pozdravljamo gospoda Šojera kot predstavnika inštituta za pravo o medijih v Evropski uniji. Študijo je zahteval odbor Libe glede pravice državljanov do informiranosti eh, in eh, tudi v povezavi s pravom, ki se nanaša na medije. Gospod Čojer, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala za povabilo. Pozdravljena gospa poročevalka, vse poslanke in poslanci. Povedali so mi, naj govorim v materinščini, to pa je nemščina in tako bom zdaj tudi začel govoriti nemško. Torej danes vam bom eh, pripravil kratek pregled ključnih rezultatov študije v tem poročulu, ki zadeva stanje medijev v državah članicah in o pravici državljanov do dostopa do informacij. Kar zadeva kazalo, naj začnem s kratkim opozorilom o treh različicah te študije, ki so na voljo. Najprej to celotna različica 710 strani, iz tega pa smo pripravili povzetek ključnih ugotovitev 130 strani in potem še zbirko poročil o posameznih državah, ki so jih pripravili posamezni nacionalni eksperti. Danes bi se glede na kratek čas, ki nam je na voljo, omejil na ključne ugotovitve in eh, če vas zanimajo podatki za posamezne države, pa si potem eh, podrobne informacije lahko poiščete tu mm, v omenjeni publikaciji. Torej na kratko glede metodologije. Najprej smo na kratko ugotovili ključne novosti v državah članicah v EU in na evropski ravni od eh, leta 2004, ko je bila pripravljena prva študija na to temo za vas. Na tej podlagi smo potem pripravili vprašalnik, ki smo ga posredovali nacionalnim ekspertom v državah članicah in to je predstavljalo osnovo za pripravo poročil za posamezne države. Osnutke za te nacionalna, ta nacionalna poročila smo intenzivno obravnavali skupaj z eksperti, eh, kjer je bilo potrebno, smo prosili za pojasnila, za dopolnitve, še posebej tam, kjer eh, nekateri eksperti niso bili ravno pripravljeni pripravljati priporočil o tem, kako bi lahko nacionalno situacijo pri njih najbolje izboljšali. Na tej podlagi smo potem opravili primerjalno analizo. To pa smo potem še unesli v pomemben del te študije, torej evropske primerjalne vrednosti oziroma standarde. To so tiste najpomembnejše, najpomembnejše, kriter, najpomembnejše kriterije, najpomembnejša merila za svobodo medijev. To je na nek način kriterij, to je na nek način tudi predpogoj za določitev stanja medijske svobode v državah članicah. No in na tej podlagi smo potem pripravili tudi priporočila za nadaljne ukrepanje. Na kratko o glavnih ugotovitvah v državah članicah. Preučili smo ustavno pravno raven, raven eh, varstva temeljnih pravic, eh, svobodo izražanja in v številnih primerjih smo obravnavali tudi pravico do upogleda v informacije in eh, pravico do obveščanja. Ampak to ne velja enako za vse države. Kar zadeva vstop na trg, tu verjetno ne bo nobenih presenečen. Še vedno razlikujemo med dostopom do trga radiodifuzije in do trga tiska. Tu so razlike. Prav tako prihaja do koncentracije lastništva medijev, vendar ne v vseh državah, članicah. Celo tam, kjer je to predvideno zakonsko, ni vedno dovolj jasnih določil o transparentnosti lastniških razmeri in o obveznostih lastnikov medijev. Ukvarjali smo se z pravnim okvirom za javne radiotelevizije, kako se zagotavlja njihova neodvisnost, kako se zagotavlja financiranje, ali je to zadostno, ali je to financiranje ustrezno tudi za, torej za dogotavljanje odvisnost, potem kako se določajo obveznosti javnih medijev in ali obstaja ustrezna raven nadzora, ne da bi ta posegala v vsebino. No in tu vsekakor so v določenih državah še primankljaji. Iz cele vrste držav članic smo dobili informacijo, da je pravni okvir za regulacijo medijev nezadosten, da ga je potrebno izboljšati. To velja še posebej tudi za neodvisnost od eh, lastnikov in tudi od politike. Ključna dejavnost medijev je seveda v veliki meri odvisna od tega, kako jim uspe zagotoviti ulogo nekakšnega nadzornika eh, družbenega dogajanja. In eh, to je zadeva, ki je v veliki meri povezana ne toliko z zakonodajo, temveč s prakso, kar zadeva tudi sodno obravnavo svobode medijev. Razlike so tudi, kar zadeva svobodo in neodvisnost um, novinarjev, še posebej, kar zadeva online poročanje. Prav tako je redko opredeljen pojem poklica novinarja, tako da tudi to po, povzroča težave. Nekatere države članice uporabljajo uh, zelo redko pozitivne vsebinske obveznosti, skratka poročanja o kulturi, manjšinah in podobno. Poleg eh, javne radiodifuzije difuzije, imamo zelo redko sisteme, ki služijo financiranju tistih vsebin, s katerimi se povezuje neka družbena vrednost, nek družben pomen. In v številnih državah je kar nekaj pobud v sektorju tiska, ampak največ kritik je v večini držav članic na račun tega, da se kodeksi ravnanja ne izvajajo. In to je povedano s tem, da se pomembni akteri niso podvrgli temu kodeksu ravnanja. Državljani se lahko preko medijev informirajo le, če imajo mediji zadosten doseg, zadostno distribucijo. Zato smo ugotavljali, ali so morda kakšne omejitve za distribucijo, ali morda obstajajo celo kakšne možnosti za spodbujanje distribucije, pa ne gre za radiodifuzijo ali za tiskane medije. Vemo, da kljub obstoječemu pravnemu okviru v EU ostajajo težave glede dostopa do radiofrekvenčnega spektra, tudi kar zadeva dostopa do posameznih platform in vemo, da so v nekaterih državah tudi težave s tiskanimi mediji, da leti najdejo svojo pot do distribucijskih kanalov. Tu ne gre toliko za zakonodajo, ampak za konkurenco, kjer pa je potrebno težave odpravljati ex post, saj heksante ni možno. Pomembno vprašanje za državljane je njihova pravica do dostopa do informacij, še posebej informacij, ki jih eh, imajo v posesti javni organi. Tu še nimamo ravno najbolje razdeljene zakonodaje na tem področju. Številne države so zdaj v postopku priprave te zakonodaje in začetka izvajanja to vrstne zakonodaje. Prav tako nas je zanimalo, ali se državljan lahko informira o tem, od koga prihajajo informacije, ki so v medijih, se pravi, ali obstaja transparentnost glede lastnikov medijev in dejanskih de facto lastnikov medijev tu je kar nekaj problemskih področji. Kar zadeva javne medije, je v interesu državljana storitev, ki jo ti mediji ponujajo, zato smo preverili, kako so določene obveznosti poročanja in kdo je odgovoren za objavljanje tovrstnih poročil. Tudi tu je slika zelo raznolika širom EU. Praviloma državljani nimajo nobene težave z dostopanjem do medijskih vsebin, razen če gre za finančne težave in tu več držav članic ponuja sisteme podpore za to, da tudi najnižjim prihodkovnim slojem omogočajo dostop do medijev. Zadnja vprašanje še bilo v tem kontekstu, kako lahko državljani sodelujejo pri nastajanju medijskih vsebin, ali imajo možnost izraziti kritiko glede že objavljenih prispevkov ali imajo možnost tudi izraziti svoje želje in eh, zamisli o tem, kaj naj bi bila v prihodnje vsebina. In zelo malo sistemov je, v katerih so državljani dejansko vključeni v medije in ker se zastopajo njihovi interesi. No, potem smo preučili še medijski trg, verjetno ne boste presenečeni, da tu ne morem podati ne vem kako podrobne ga poročila, lahko samo povem, da so razlike ogromne med državami članicami in to ni vedno povezano zgolj z gospodarskimi razmerami v posameznih državah, to je lahko tudi kulturno pogojeno. V vsakem primeru ugotavljamo, da je število akterjev na trgu, pa naj bo naj gre za tisk, za radio ali televizijo, torej število leteh nikakor še ne pomeni, ali gre za uh, pluralnost eh, medijev ali celo raznolikost medijev in ali je za posameznika bolje, da je več ponudnikov, ali pa je morda bolje, da je manj ponudnikov, ki pa so finančno močnejši in ki lahko več vlagajo v produkcijo vsebin. Odločilno tu je vprašanje javnih medijev, katerih namen je tudi odpravljanje tistih deficitov, ki jih eh, predstavljajo komercialni mediji in to je naloga, ki jo vedno težje izpolnjujejo, še posebej če so pod vse večjim finančnim pritiskom in če morajo trpeti tudi zaradi političnega pritiska. Priporočila se predvsem navezujejo na izboljšanje pravnega okvira, tako kar zadeva zakonodajo, kako tudi izvajanje, prav tako pa kar zadeva ravnanje medijev samih, naprimer, ko gre za kulturno miroljubno sožitje različnih skupin v družbi. Prav tako ugotavljajo naši eksperti, da je potrebna večja doslednost nacionalne medijske zakonodaje z zahtevami Štrasburške sodne prakse, kar zadeva člen 10 Evropske konvencije o človekovih pravicah. In Veliko je tudi govora o pomankanju preglednosti glede lastništva in dejanskega lastništva in nadzora nad mediji. Zdaj prehajam na ključne ugotovitve, kar zadeva stanje evropskega prava, ki ima vpliv na svobodo medijev. Najprej je seveda člen 11 temeljne listine človekovih eh, pravicah in pa člen 10 EČKP. Potem so tu temeljne pravice, konkurenčno pravo in pa kulturna klauzula eh, PDEU. Sekundarno pravo Unije, še posebej direktive o audiovizualnih eh, medijskih storitvah, svežen o elektronskih komunikacijah, sklepi Evropskega parlamenta in sveta in pa tudi sporočila komisije, no in na zadnje je tu še sodna praksa Evropskega sodišča v Luksemburgu. Ključna ugotovitev ostaja nespremenjena, namreč člen 10 EKČP predstavlja nosilni steber medijske svobode in pravice do obveščenosti državljanov v Evropi. Glede na razvoj dogodkov na Štratburškem sodišču, to tudi ni presvetljivo. Eh, konec konca tudi člen 11 listin o temeljnih eh, pravicah določa tudi, da je potrebno spoštovati to sodno prakso. Tiste države, oziroma sodišče je odločilo, da so države tiste, ki so v končni garant pluralnosti in uh, To pomeni, da imajo vse države članice Evropske unije enake obveznosti in to velja tudi za javne medije, ki morajo biti tudi ustrezno financirani. To posledično pomeni, da na evropski ravni imamo že celo vrsto določb, ki jih je potrebno spoštovati na nacionalni ravni in ki bi jih morali celo natančneje spoštovati. Vendar pa je evropski okvir še neizpopolnjen. To je povezano z načelom omejenih pooblastil in z načelom subsidijarnosti. To je povezano tudi s tem, da inštrumenti za harmonizacijo, kar zadeva notranji trg, prav tako zahtevajo, da se upoštevajo kulturne posebnosti držav članic. Prav tako se zdi, to še posebej velja za člen 7 eh, PDEU, da še ni najbolj jasno, v kakšni obliki naj bi načelo pravne države in eh, načelo demokratičnosti predstavljalo eh, tisto skupno vrednoto vseh držav članic, ki imajo lahko tudi vpliv na svobodo medijev. No in še en podoben zaključek se poraja glede člena 11 temeljne listine, namreč ali so res vse možnosti že izčrpane, kaj ti dobivamo vtis, da sodiče v Luksemburgu zdaj zelo intenzivno obravnava člen 11 temne listine in tudi pomaga pri uveljavljanju te teh določb, eh, gre za primera Scarlet in pa Netlock, o katerih je tudi potekalo kar nekaj sodnih postopkov. Torej, kakšna so priporočila? Najprej, po našem mnenju, je pomembno, da najdemo nek modus vivendi skupaj s eh, svetom Evrope, saj to prinaša tako Evropski uniji kot svetu Evrope določene prednosti, prav tako moramo bolje opredeliti komplementarnost obeh organizacij na področju medijev, svobode medijev in eh, pravice do obveščenosti. Podobno velja tudi za druge mednarodne forume, s katerimi Evropska unija na tem področju lahko sodeluje. To je se na primer navezuje na radiofrekvenčni spektr, eh, na internet in na eh, z njimi povezane organe. Pomembno je tudi, da je potrebna večja doslednost med eh, politikami EU, tistimi, ki imajo vpliv na medije in ki so namenjene temu, da se državljanom zagotavlja informacije. Pri vsakršni dejavnosti v zvezi z mediji se nam zdi pomembno, da so mediji pomembni z kulturnega in demokratičnega vidika in da so obenem tudi eh, seveda gospodarske dejavnosti, dejavniki, kar moramo poštevati. To ni nek dualizem, temveč je to nekaj, kar lahko privede celo do vzajemnih koristi. Torej, po osmih letih, odkar je bila pripravljena zadnja študija, ugotavljamo, da potrebujemo bolj stabilno osnovo, predvsem za vas, za parlament, da se lahko informirate o relevantnih eh, dejstvih, se pravi, zagotoviti je potrebno, da bo to informacije na voljo na neki zanesljivi osnovi. Kar zadeva temeljne pravice, se mi zdi, da smo prišli do situacije, ko je veliko agencij, institucij, organov EU, ki se ukvarjajo s to tematiko, po mojem mnenju pa tu manjka več sodelovanja in pa sodelovanja. Tu mislim, da moramo videti, kaj se dogaja naprimer z agencijo na Dunaju in tu mislim, da lahko naredimo več za to, da bi teh malo resursov, ki so na voljo, bolj učinkovito uporabili. No in na zadnje še nekaj. Morda bi se veljalo vprašati, ali dosedanja struktura kulturne klauzule PDEU. Sledi pravi strukturi. Ali je res harmonizacija in eh, vsaka dejavnost v Evropski uniji nekaj, na kar velja gledati z veliko skepse, ali pa morda vendarle tu obstaja nekaj možnosti za spremembe. No, še zadnja zadeva priporoči, glede priporočil, v zvezi z medijsko politiko. Po našem mnenju bi veljalo premisliti, ali je nujno oziroma primerno, da se Evropsko komisijo tudi postavi v položaj, da mora pripraviti predlog v zvezi z lastništvom medijev in koncentracijo medijev, oziroma da vsaj pripravi predpise glede transparentnosti, ki bi morale uporabljati vse države članice. Kar zadeva pregled eh, direktive o audiovizualnih medijih, tu moramo po našem mnenju preučiti, ali bi lahko razširili področje uporabe in ali bi morda bilo možno s tem inštrumentom, ki že vsebuje pravico do odgovora, ali bi tu lahko vključili še dodatne garancije za delovanje medijev in za pravice do obveščenosti javnosti. Kar zadeva sekundarno zakonodajo, tu še posebej, kar zadeva elektronske medije in eh, internet, predvsem pomembno, da se prenovi direktiva o e-trgovini in pa okvir za proizvode torej zakonodaj ljudi proizvodov, tu moramo preučiti, ali bi morda v interesu svobode medijev in eh, v luči interesu državljanov bolje odločali o vsebini. Apple, na primer, odloča o tem, kakšne karikature bodo vidne na njihovih proizvodih v Evropi. To morda je nekaj, kar je povezano s svobodo in glede informiranja in eh, o tem vsaj enkrat še ni bilo veliko govora. Kar zadeva elektronske komunikacije, po mojem mnenju bi Evropski parlament eh, moral še naprej krepiti svoj interes eh, za koriščenje radiovizijskega spektra za kulturne in družbene vsebine, prav tako glede uporabe. Vsebin, ki so v interesu javnosti in podobno velja tudi za radiofrekvenčno politiko. No in v zaključek pa še povem, da se zdi, da so razmere na področju avtorskih pravic in eh, zaščitele teh tudi potreben pregled ki bi moral biti opravljen kar se da hitro, kar pa seveda lahko predstavlja kar velik zalogaj, glede na to, da ni ostalo več veliko časa v tem mandatu. Toliko. Torej za enkrat, hvala lepa za vašo pozornost. Hvala za to predstavitev. The, uh, process, uh, Kot vidimo, je to daljši proces in najprej bi dala besedo gospe Weber, da predstavi poročilo, potem pa bomo dali možnost tudi vam. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, tudi vam, gospod Šojer, za vaš prispevek. Hvala vsem, ki ste prišli danes sem. Mislim, da je čas za predstavitev teh ugotovitev, ugotovitev vaše študije in priporočil, ravno v tem trenutku, ko se pogovarjamo o osnutku poročila in prepričana sem, da bo veliko vaših Eh, priporočil preko predlogov spremem prišlo tudi v to poročilo. Kot vsi eh, veste, gre za poročilo na lastno pobudo in da imamo le omejeno število besed, ki jih lahko uporabimo na začetku in eh, zato me niti ne bo presenetilo, če bo zelo veliko predlogov spremem še naprej. V zadnjem desetletju lahko rečem, da se je na vse evropski ravni oblikovalo veliko rezolucij, priporočil, veliko jih je sprejelo tudi šte, veliko število evropskih organov, tudi Evropski parlament in mislim, da bi bilo posem eh, legitimno vprašati se, zakaj potrebujemo še eno poročilo. Če naj odgovorim na to vprašanje, mi dovolite, da postavim še dve. Ali smo zadovoljni s stanjem v medijih, v državah članicah, ali nam je všeč to, kar vidimo? In drugo vprašanje, ali smo zadovoljni z odgovori, ki smo jih prijeli od Evropske komisije? ker je bilo očitno, da so zelo močni signali, da v določenih državah članicah ogrožajo medije in vendarle mislim, da je odgovor na obe vprašanji jasen. Ne in ne. Vendar le moramo v Evropski uniji zagotoviti svobodo medijev in pluralizem, njihovo spoštovanje, v smislu 11. člena listine o temeljnih pravicah. In po uveljavitvi Lizbonske pogodbe je napočil pravi čas, da se pogovorimo tudi o tem, eh, kaj pravzaprav pomeni to, kar imamo zapisano v listini o temeljnih pravicah. Podarila bi le nekaj zadev, da ne bom ponavljala celotnega poročila. To, kar upam, da bomo imeli ob koncu te razprave in po glasovanju o poročilu, je, da storimo vse to, da bomo imeli v državah eh, članicah vsej neko podporo in da bomo na nek način storili to, kar lahko, tudi da pomagamo komisiji. Zavedamo se, da je težko delovati v teh eh, pogojih gospodarske krize, ki ima tudi zelo velik vpliv na medije, na njihovo svobodo, na eh, situacijo, v kateri so se znašli novinari. Ampak v vsakem primeru moramo tudi v tem trenutku jasno povedati, da so določena pravila tudi pravno zavezujoča za države članice in da ne gre situacije manipulirati iz teh ali onih razlogov. Države članice se morajo tega zavedati. Zato moramo poskrbeti vsaj za to, da se obstoječa zakonodaja ne zlorablja pod pretvezo neke nacionalne varnosti ali višjih interesov ali varčevalnih ukrepov. In da se ne uporabljajo mediji za neke vrste državno oglaševanje ali politično propagando. Mislim, da bi bilo koristno, če bi si naredili seznam tega, kar je treba nujno storiti, da se ne bo izpodkopavalo verodostojnosti medijev in njihovega svobodnega delovanja. Slišimo različne govorice in vedno več je tudi dokazov, da se določene zadeve res dogajajo. Ja, Treba pa je narediti tudi seznam tega, česar ne smemo početi. Ne bomo dali sicer teh seznamov v poročilo, ker tam ni prostor za to, da pišemo, kaj vse storiti v seznamu in česa ne smemo storiti, ampak Lotiti se treba vsega, kar je v naši moči, da zagotovimo svobodo medijev, pluralizem medijev in tudi preglednost lastništva medijev je nujno potrebna. V zadnjem mesecu sem se sestala s številnimi pomembnimi deležniki in moram reči, da iz vseh eh, združenj novinarjev in predstavnikov uh, medijev, državnih ali zasebnih medijev, poslušamo isti odziv. Nihče ni proti preglednosti lastništva medijev. Razumem pa, da po drugi strani slišimo tudi drugačna mnenja, da je veliko ovir za popolno preglednost, ampak če že vnaprej govorimo o tem, da je to ne mogoče doseči, potem se sprašujem, zakaj se sploh pogovarjamo o tem, zakaj govorimo o boju proti korupciji, proti organiziranemu kriminalu, ne moramo se vendar obnašati tako hinavsko. Treba je biti enako odkrit na vseh področjih. Potem pa morda še nekaj misli v zvezi s tem poročilom v povezavi z Evropsko komisijo. Poglejmo, kaj imamo v Evropski uniji. Listina o temeljih pravicah je pravno zavezujoča. Vse mi bi moralo biti jasno, da morajo določbe listine veljati seveda v povezavi z drugo zakonodajo Evropske unije. Ampak ne vem, koliko krat je bilo v tem parlamentu že rečeno, da je treba 11. člen listine postaviti v povezavo z drugim členom pogodbe in seveda potem tudi sedmim členom. Ne moremo reči, da pogodbe ne sodijo v zakonodajo Evropske unije, da bomo upoštevali samo sekundarno zakonodajo. To ni res in upam, da boste v tej luči sprejeli tudi moje poročilo. Sama bi res rada videla, da bi v praksi delovali ustrezni mehanizmi nadzora in spremljanja dejanske situacije. To poročilo ni namenjeno imenovanju in zasramovanju, kazanju s prstom, kdo je kriv in kdo ni, ampak res si želim, da bi imeli nek ustrezen organ, recimo tako kot je agencija za temeljne pravice ali kaj takega, kjer bi se spremljale te zadeve. Zavedam se, da obstajajo številne pravne težave, če lahko temu tako rečem. Ampak eh, ustrezen organ na evropski ravni bi se moral ukvarjati s tem, ker v zadnjih nekaj letih se mi zdi, da stalno govorimo eh, tudi v plenumu v Strasburu o stanju medijev v posameznih državah članicah in mislim, da preden se lotimo sanci, sankcioniranja in sedmega člena, je bolje, da delujemo preventivno. Dobro bi bilo, da se seznanimo s primeri, konkretni primeri iz držav, kaj se dogaja, kaj je narobe in to bi bilo koristno tudi za Evropsko komisijo, ki bi s tem dobila zadosten vzvod, da se vključi ker kadar gre za svobodo izražanja, je bila ponavadi doslej komisija dokaj zadržana. Pa še en vidik, ki bi se ga morala lotiti Evropska komisija. Potrebovali bi posebno regulatorno skupino na evropski ravni, ravno za medije in sorodne storitve direktiva to omogoča in mislim, da bi bilo pomembno, da vzpostavimo kaj takega. Potem pa se zastavlja še vprašanje, ali potrebujemo novo zakonodajo o medijih. Sama mislim, da ne. Čeprav smo v nekaterih prejšnjih rezolucijah tega parlamenta to omenili, ampak eh, predstavniki društv in združen novinarjev in medijev, s katerimi sem se pogovarjala, so rekli, da pravzaprav ne potrebujemo nove zakonodaje. Ne gre za vprašanje subsidijarnosti. Gre za napake, do katerih prihaja, zato ker je situacija po državah članicah zelo različna, tudi kulturne tradicije, če lahko tako rečem, se zelo razlikujejo. In težko je nekaj spraviti samo v zakonodajne okvire. Nekaj medijev in predstavnikov nevladnih organizacij je povedalo, da pobude za novo direktivo o medijih prihajajo celo iz javnosti, od posameznikov. In mislim, da bomo po predstavitvi v tem odboru imeli še priložnost, da v nekaj dnevih oblikujemo ustrezne predloge sprememb. Imamo tudi mnenje odbora Kult, ki je v večini uh, usmerjeno podobno kot tole, seveda obstaja tudi nekaj razlik, na kateri bomo še delali. Ne bi pa rada končala, ne, da bi se zahvalila uh, kolegu, ki mi je veliko pomagal pri oblikovanju tega poročila. Hvala, gospa Weber. S tem odpiram razpravo in prvi je na vrsti gospod Busutil. Hvala, gospod predsedujoči. Oglašam se v imenu gospoda Marinesko, ki se opravičuje, ker ni mogel priti danes sem, ker je moral iti nujno svoje volilno okrožje. Najprej naj se zahvalim poročevalki in naj povem popolnoma jasno, da je naša skupina EPP zelo naklonjena temu poročilu, zdi se nam zelo uravnoteženo in podaril bi dve pomembni zadevi. Prvo od tega je že omenila gospa Vebrova in sicer naša pristojnost, do katere mere se lahko vmešavamo v to vrstne zadeve, do katere mere lahko tu uporabimo listino in do katere mere moramo zahtevati od komisije, da oblikuje ustrezno zakonodajo. Tudi Komisija se bo najbrž rada vključila v tako razpravo in povedala svoje mnenje o tem, kje so meje pristojnosti Evropske komisije ali pa pristojnosti Evropske unije nasploh. Sam to razumem tako, da listine ne moremo kar tako zlahka uporabiti na tem področju, ker se ne nanaša konkretno na to, kar se dogaja v posameznih država članica, ker človekove pravice urejajo druge listine in dokumenti. Eh, listina o temeljih pravicah pa se nanaša bolj na institucije in drugo raven zadev. Kadar gre za predlog, kot ga imamo v točki F, e, torej za zakonodajno pobudo, se nam ne zdi, da bi imela Evropska unija pristojnost za zakonodajno pobudo v teh zadevah, ampak mislim, da si moramo zadeve najprej zelo razjasniti. Ni namreč koristno, če kar naprej ponavljamo isto in mm, se pri tem ne zavedamo, ali imamo pristojnost ali je nimamo. Če smo res pristojni, potem pritistimo na komisijo, naj poda to zakonodajno pobudo, če pa te pristojnosti nimamo, potem pa si to razjasnimo enkrat za vselej. Isto velja tudi za vprašanje, kaj se zgodi ob resnih kršitvah v državah članicah. Seveda so to zadeve, o katerih je treba razmišljati, ampak kako se jih lotiti? Zato moramo najprej vedeti, katere mehanizme se lahko uporabi. Zelo lahko je zahtevati od nekoga naj ukrepa v primeru kršitve, ampak kaj, če ta nekdo ni pristojen? Zato si bodimo najprej na jasnem, kateri mehanizmi se lahko uporabijo, katere moramo uporabiti, kadar gre za kočljivo vprašanje svobode medijev. Potem v desetem odstavku se poziva k vzpostavitvi evropskega regulatorja, ki bi imel tudi ustrezne pristojnosti za sankcioniranje, ne vem, ali lahko Evropska unija to počne, ali lahko sploh vzpostavi tak eh, organ. Sam bi res rad videl odgovore na ta vprašanja, preden se dokončno odločim. In potem še bistvena zadeva. To, kar je v bistvu v sami srčiki svobode medijev. Kakovost novinarstva in etični standardi v novinarstvu le ti bi morali vključevati tudi vrednote, profesionalnost, neodvisnost, izvajanje kodeksa ravnanja in tako naprej. To prav tako mislim, da ne sodi v našo pristojnost, da tega ne moremo kar tukaj zakonodajno urejati. Vendar bi bilo dobro morda vključiti sem nek odstavek, ki bi govoril o tem, kako pomembna je integriteta, etika v novinarstvu, da sta to v bistvu poglavitna stebra neodvisnega novinarstva. Hvala lepa. Uh... Gospa Gantz. Hvala lepa. V imenu skupine socialnih demokratov se zahvaljujem poročevalcem in vsem, ki ste se oglasili, tudi gospodu Šojerju. Ampak naj vas spomnim, da ko smo začeli s tem delom, smo pri našem odboru Libe govorili o tem, da bi morda potrebovali nek nabor minimalnih zahtev, potem kaj je potrebno storiti v medijih, da se zagotovi njihova svoboda in pluralizem. Pogovarjali smo se tudi o odgovornosti komisije, govorili smo o zahtevah za audiovizualno stroko in oblikovali smo tudi neka priporočila. Pred nekaj dnevi pa je komisija sprejela na pobudo državljanov v zvezi z pluralizmom eh, medijev tudi v bistvu neke vrste odgovor, ki se, na vprašanje, ki se postavlja že od samega začetka. In to, da je bila ta državljanska pobuda sprejeta, pomeni, da obstaja določena pristojnost Evropske unije. Pravni okviri, ki jih imamo za to v Evropski uniji, so dokaj razdrobljeni. Nekateri pozivajo k večji harmonizaciji na tem področju, ampak tu še ni padla do konca odločitev. Za razliko od gospoda Busutila menim, da bi morali imeti vsaj skupni nabor zahtev v zvezi s svobodo medijev in pluralizmom medijev. Seveda je tu veliko težav, kot ste tudi sami omenili. In jasno je, da samo s priporočili ne bomo ničesar rešili, ampak naša odgovornost je vseeno oblikovati nekaj priporočil, zato smo pristojni, ampak dobro bi bilo vprašati pravno službo, ne le našo pravno službo, temveč tudi pravno službo komisije, kakšno je njihovo razumevanje pristojnosti. Sama menim, da je naša odgovornost priti na dan z določenimi priporočili. In eh, po mojem mnenju, bi komisija lahko izoblikovala neko direktivo. Mislim, da ne potrebujemo podrobne ureditve tega področja, ampak vsaj direktiva bi bila na mestu, kadar gre za svobodo medijev, še zlasti, če govorimo o preglednosti lastništva. Sedaj bi bil po moje pravi trenutek za to. In Glede na situacijo v državah članicah, mislim, da moramo biti dovolj pogumni, da se jasno izražamo v zvezi s tem, da storimo korak naprej. Jasno pa je, da moramo tudi preveriti eh, omejitve naših pristojnosti, to nam mora biti vsem jasno. In upam, da se bomo o tem še lahko pogovorili skupaj s poročevalcem v senci. Hvala. This is Hvala lepa, gospa Gönc, gospa Intveld. Da, hvala lepa, predsedujoči. Čisto na kratko bi se rada eh, odzvala na to, kar je povedal kolega Busutil. Namreč vsakič, ko ena ali druga skupina nekaj hoče ali noče doseči, se pojavljajo vprašanja o pristojnosti Evropske unije. Trenutno pa se v območju v evroobmočju dogajajo zadeve, za katere sploh ni nekih jasnih pristojnosti Evropske unije, vendar obstaja politični konsens za vse te ukrepe. Potem je bilo že včeraj eh, veliko razprave o poročilu eh, Eh, ko gre za omejevanje eh, pojave določenih slik, podob žensk v medijih eh, in to je bila zelo živahna razprava, pa ne vem, ali imamo za to pristojnost. In če hočemo govoriti o določenih zadevah v Evropski uniji, potem moramo ustvariti pravno podlago za to, da bomo imeli pristojnosti, ne pa da stalno uporabljamo ta izgovor pristojnosti ali nepristojnosti, kadar se hočemo izogniti tej ali oni debati. Če hočemo zaščititi medije, potem to že končno storimo. Hvala, gospa Intveld, gospa Argentini. Da, hvala, gospod predsedujoči. Če se navežem na gospo Gönc in gospo Intveld, naj povem še tole teden smo pri odboru za proračunski nadzor razpravljali o poročilu o eh, preiskovalnem novinarstvu kot orodju za boj proti eh, korupciji in zlorabi evropskih skladov. To je res zelo zanimivo poročilo in eh, prikazuje tudi konkretne primere, v različnih državah članicah, kako so novinari obelodanili zlorabe evropskih skladov. In eh, tako lahko tudi pomagamo, naprimer, novinarjem, da pridejo do več informacij na tem področju. In v tej luči je svoboda medijev tudi zelo uh, eh, korista stvar in zato moramo tudi evropske institucije spremeniti svoj odnos do tega. Večina institucij tukaj v Bruslu noče imeti preglednosti. Eh, vsi bi se raje držali načela vse, kar ni nujno označeno kot eh, ne eh, zaupno, je zaupno. In tisto, kar hočemo imeti, je po eni strani politična volja, ker če hočemo imeti neodvisne in učinkovite novinarje, potrebujemo politike, ki so zares naklonjeni odprtosti in preglednosti. In poročilo gospe Weber, ki ga imamo pred seboj, je rezultat zelo široke razprave tudi na mačarskem in eh, v tem zadnjem zakonodajnem obdobju pa je bila tudi zelo pomembna razprava o svobodi medijev v Italiji, naprimer. Pomembno je, da končno dobimo v roke orodja in oziroma da oblikujemo orodja, ki bodo omogočila medijem razvoj in zato se tega sploh lotevamo. Vsakič, ko se pogovarjamo o tem, pa nekdo začne z razpravo o tem, da nimamo pristojnosti. In strinjam se s predgovornico, moramo iznajti način, da bomo pristojni za to. In mislim, da naša kolegica Vebrova zelo dobro pozna to področje in zelo narahlo se je dotaknila tudi eh, tega vprašanja, da smo že večkrat zahtevali od komisije zakonodajno pobudo, da je bilo to izglasovano v tem parlamentu z veliko večino in to sicer gospa poročevalka omenjate, ampak mislim, da bi lahko omenili še jasneje in glasneje ker sicer se bomo samo pogovarjali, pogovarjali tudi o tem, kaj se zdaj dogaja v Romuniji, eh, potem kazali s prstom na tiste države članice, ki niso pripravljene spremeniti določenih zadev, ampak mislim, da se moramo konkretno pogovarjati o primerih, kjer so bili mediji preprosto ugasnjeni, ker politiki dobro vedo, da če ugasnete medije, potem demokracija ni učinkovita. Hvala gospa De Jong. Hvala. Gospod De Jong, se prečujem. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, moram reči, da se mi zdi to, kar smo slišali danes, zelo koristo. Tudi gospe Weber se želim zahvaliti, ker sem pripričan, da je njeno poročilo zelo dobra osnova za nadaljno razpravo in pripričan sem, da bo še veliko dela na tem področju. Sam sem pripravljen tvorno uh, prispevati tudi na podlagi tega, o čemer smo se pogovarjali v preteklosti. Strinjam se tudi s Sofijem Tveld, glede pristojnosti. In uh, nekateri sicer menijo, da se s tem krši načelo subsidijarnosti, ampak menim, da ni trenutek, da bi bili preveč sramežljivi in tiho. Eh, Listira se res odraža politiko uh, Evropske unije bolj kot splošne uh, človekove pravice, ampak mislim, da imamo dovolj pristojnosti na ravni Evropske unije na te ali oni podlagi in preiskovalno novinarstvo, kot ste rekli, je dejansko povezano z bojem proti korupciji in je v interesu vseh, da podpremo novinarje. Rad bi videl več konkretnih priporočil o tem, kako spodbujati preiskovalno novinarstvo, ker uh, mislim, da prihaja do uh, razvoja v napačno smer, ker tisti časopisi, za katere smo bili vajeni, da nam dajo zanesljive informacije na podlagi resnega eh, raziskovalnega novinarstva, so sredstvi vedno bolj omejeni in to se pozna povsod, ne le v Bruslu. Pomen tega, kar se dogaja tukaj, je vedno večji in mislim, da si moramo tudi te zadeve podrobneje pogledati, da vidimo, kako bi uh, pomagali medijem v teh eh, časih eh, krize. Morali bi se seznajiti s tem, kako zmanjševanje sredstev vpliva na kakovost medijev in na kakšen način bi lahko podprli kakovostno novinarstvo, kakovostne medije. Omenil sem tudi uh, zakon zakonodajo na področju konkurenčnosti, ki je tudi zelo relevantna na področju svobode medijev. In eh, mislim, da moramo ravno s priporočili doseči neko ravnovesje med stanjem na trgu in kulturnimi vrednotami, vendar je v vsakem primeru prevladujoč pomen kakovostnega novinarstva, ki je vrednota že samo po sebi. In ne moremo imeti samo površnega in puhlega pristopa nedijev in eh, konkurenčnost je treba gledati tudi v luči tega, kaj lahko storijo javni mediji, kako se učinkovito uporabijo javni skladi za podporo eh, medijem. In kruto stanje je sedaj prav v tem, da zaradi krize režejo sredstva vse posodo Evropi ravno za medije. Če ni dovolj denarja, potem preprosto ni kakovostnih javnih medijev. Če bomo še naprej tako delovali, bo kakovost medijev še slabša. Potem pa še eno vprašanje. E, namreč to, kar se je zgodilo v Ekomu v zvezi z notranjim trgovanjem oziroma predlogom o notranjem trgovanju, tam so določena varovala, ki bi pravzaprav morala biti namena zaščiti novinarjev, vendar se je zgodilo ravno obratno. Namreč objavijo eh, zaupne podatke o notranjem trgovanju in določenih dogajanjih na trgih, potem eh, so lahko novinari kazansko odgovorni. Mislim, da je to neposredni napad na novinarje, to se mi zdi zelo slabo še zlasti, da smo v tem parlamentu, potem, ko smo razpravljali o tem, kako bi skupno delovali na področju kazenske zakonodaje, zdaj nenadoma vidimo, da je prišlo do pomembnih eh, premikov, vendar pravna služba ni zadostno pregledala tega zadnjega eh, predloga kar mislim, da je zelo resna napaka in ne smemo oklevati z resno kritiko. Mislim, da bomo morali v zvezi s tem oblikovati resna priporočila. Hvala. Hvala, gospod Ilčev. Hvala. Najprej želim čestitati Renate Weber za to poročilo. To poročilo se mi zdi izjemno pomembno. Poročilo bo seveda eh, sprožilo veliko predlogov sprememb in to je tudi dokaz resne narave poročila. Tudi eh, čas, v katerem se je pojavilo to poročilo, je zelo eh, primeren. Govorimo o svobodi medijev, svobodi izražanja v času, ko ni več eh, dovolj samo s prstom pokazati na različne primere v državah. Eh, vidimo, da prihaja do težav predvsem v državah z manj razvitimi demokratičnimi standardi. Gospod Čvar je upravil dobro predstavitev, impresioniralo pa me je naslednje. Omenjal je problem pri distribuciji tiskanih medijev. To je problem, ki uh, se je sprevrgal pravo katastrofo v določenih državah. Tisti, ki imajo instrumente uh, za to, lahko določijo, um, kako dolgo bo nek medij na trgu in kdaj bo potem izginil. jasno je, da koncentracija v medijih vodi tudi v koncentracijo pri mrežah distribucije. Zdi se, da se ne osredotočamo dovolj na to povezavo, bolj govorimo o trgu za medije, eh, o oglaševanju, ampak obstaja še nekaj, kar je veliko manj vidno. In sicer medije in politika, nekateri mediji so nažalost postali žrtev uh, politike. Namesto, da bi se uh, borili oziroma stvari nadzorovali, so postali eh, podaljšana roka oblasti. V številnih naših državah se pojavljajo nove politične stranke in tukaj ne gre za ustvarjalnost državljanov, ampak uh, gre bolj za nek politični inženiring, eh, ki se je začel v določenih uredniških pisarnah, končal pa v drugih pisarnah. Ljudje, ki ne razmišljajo na demokratičen način, tisti, ki eh, zmagajo na volitvah, v svojo korist uporabijo načelo subsidijarnosti. Skrivajo se za tem eh, načelom, vedo, da mi to načelo podpiramo in zato še naprej delujejo nedemokratično. Tako uh, bom zdaj omenil še temo transparentnosti. Tukaj ne gre samo za eh, neko podjetje, ki ima v lasti enega ali dva časopisa. Treba se ogledati vse lastnike, so lastnike, kakšni so njihovi profili, imena, kako so registrirani. Eh, kakšne vire financiranja imajo, še posebej, ko vzpostavljajo eh, nek nov medij ali pa podpirajo obstoječi in prevladujoči mediji. Tukaj moramo imeti neke minimalne zahteve, vendar pa to ne sme pomeniti, da morajo biti to neki eh, akademski, teoretični mediji ali pa oziroma eh, teoretični kriteriji, ali pa nizki standardi. Moramo se vprašati, zakaj prihaja do neuspehov in do uh, težav pri medijih. Uh, kakšne so gospodarske okoliščine, finančne okoliščine. Moramo biti bolj eh, kategorični, saj imamo inštrumente, ki so zahtevni. Nadzorovati moramo, kako vse to deluje, kako deluje tudi Europol, kako deluje Frontex. Uh, Zdi se, kot da bi nas bilo strah govoriti o neki ustanovi in eh, tudi komisijo pozivamo, naj ne bo tako zadržana. Renate Weber je dobro povedala, zakaj bi morali biti eh, na tem področju zadržani. Tisti, ki kršijo zakone na različnih področjih, na gospodarskem, zakonodajnem, eh, akademskem področju, tisti bi morali odgovarjati. Gospa Weber, za zaključek, eh, potem nam bo spregovoril še gospod Koeljo, ampak ob enajstih moramo imeti glasovanje. Gospa Weber, hvala vsem kolegom za komentarje nočem zdaj podrobno odgovarjati na vsak komentar ali vsako vprašanje, nimamo časa za to. Imeli bomo javno predstavitev 6. novembra in kolikor vem, je rok za vlaganje predlogov sprememb 8.11. Do takrat bomo še imeli čas za razprave med nami po vložitvi predlogov spremem pa se bomo večkrat sestali s poročevalci v senci in razpravljali še o njih. Še nekaj bi rada poudarila. Ko Sofi pravi, da če nimamo zakonodaje, jo moramo ustvariti, um, to pa je lahko malo problematično. Nekateri lahko mislijo, to bo vzelo čas, uh, to bo nekaj časa trajalo. Ne, jaz verjamem v naslednje. Imamo 11. člen listine in v povezavi z drugim členom pogodbe, bi to moralo zadostovati. Komisija tako dobi veliko pristojnosti, da ukrepa, kadar je to potrebno. Hvala. Uh, komisija se ni nameravala oglasiti na tej stopni razprave. Uh, razpravljali bomo, ko bodo vloženi predlogi sprememb. Uh, Tako mi je bilo sporočeno, da komisija ne bo govorila. E, zahvaljujem pa se gospe e, Weber za njen, njeno delo. Naslednja točka. E, predtem pa moram še povedati, da bomo imeli v okviru tega poročila javno predstavitev 6. novembra v odboru Libe. 8. november ob 12. pa je rok za vlaganje predlogov sprememb. Zdaj pa nam bo poročal gospod Koeljo in sicer o SIS-2. Izvolite besedo. Hvala, gospod predsednik. Glasovanje za SIS je bilo predvideno za danes ob 11. Ampak zgodilo se je naslednje. Evropski parlament je glede tega povedal tri stvari pozdravljamo predlog komisije, ker je veliko boljši, kot je bil prej, eh, prinaša zdaj pravno gotovost. Druga stvar, vključeni smo v kratek eh, postopek, eh, prek katerega bomo državam članicam omogočili, da izkoristijo tisto proračunsko vrstico, ki je na voljo za to in sicer za podporo ukrepom eh, v nacionalnih sistemih. Tretjič pa oblikovali smo predloge sprememb, da bi okrepili varstvo podatkov pri migraciji in dosjejih, ki so s tem povezani. Zdaj pa se je svet odločil, eh, da bo nekako razdelil prvotni predlog komisije z postopkovnega vidika zdaj ne delamo več na izvornem predlogu Evropske komisije, ampak eh, bi morali delati na dveh novih predlogih sveta. Zato danes ne moremo glasovati, kot je bilo predvideno. Spremeniti moramo tudi predloge sprememb, ki so se nanašali na izvorni predlog in sicer jih uskladiti z novima dvema uh, besediloma. Zato, gospod predsednik, uh, da bi eh, lahko uh, ohranjali našo zavezo, da državam članicam omogočimo, uh, da imajo koristi od te proračunske vrstice, predlagam naslednje. Predlagam, da se držimo poenostavljenega postopka kot je zapisano v 46. členu poslovnika. Tako bi lahko pospešili postopek. Eh, ne bomo začeli z ničimer novim, eh, samo spremenili bomo že obstoječe predloge sprememb in jih prilagodili novima dvema besediloma. V našem odboru Libe se bomo dogovorili o eh, besedilu in potem uh, se odločali o tem na zasedanju v Strasburu novembra. To sem predlagal poročevalcem v Senci in drugim kolegom tega odbora. Hvala. You, Hvala, gospod Koeljo. Nekaj uh, minut je še na voljo za komisijo ali ciprsko predsedstvo, da se oglasijo in nam podajo nove informacije o eh, sistemu SIS, in pa o tej tranziciji. Predsedstvo, izvolite. Much, Hvala, gospod predsednik. Pozdravljeni vsi. Predsedstvo se parlamentu zahvaljuje za upravljeno delo pri tem predlogu, prav tako tudi za fleksibilnost, ki ste jo pokazali in za sodelovanje v tem uh, Eh, novem postopku. Svet eh, bo seveda upošteval vse predloge sprememb. Te bomo eh, upoštevali in jih obravnavali, ne smemo pa spregledati pomena novega sistema SIS-2 in pa načinov, kako bo ta sistem postal funkcionalen v prvem četrtletju leta 2013. O tem se še moramo pogovarjati. Hvala predsedstvo, komisija, se želi komisija oglasiti? Ne. Če ni drugih komentarjev, slišali smo uh, že uh, podatke o novem stanju oziroma nove okoliščine. Eh, glede tega dosjeja. slišali smo predlog poročevalca, da nadaljujemo po poenostavljenem postopku, kot ga predvideva 46. člen poslovnika tega parlamenta. In sicer gre za dve besedili sveta. Dva predloga imamo zdaj. Če se vsi strinjate, če ni nikakršnih ugovorov temu predlogu gospoda Koelja, potem. Uh, imamo dogovor. Se vsi strinjate, da potem bomo res uporabili poenostavljeni postopek iz člena 46. Zahvaljujemo se gospodu Kuelju za njegovo poročilo. Zdaj pa bomo počakali še nekaj minut in potem začeli z glasovanjem. Vsi v dvorani pogledajte, če imate s seboj elektronske kartice. Ob enajstih, torej čez dve, tri minute, bomo začeli z glasovanjem. So, here we go. No, pa začnimo. Nekaj glasovanje pred nami. Dve sta bili preloženi. Začeli bomo kar točno. Prvo glasovanje, ki ga bomo imeli, je glasovanje o osnutku mnenja o klauzulah o medsebojni obrambi in solidarnosti EU, politične in operativne razsežnosti. Poročilo je pripravil naš kolega gospod Busutil. Bomo kar začeli s predlogi sprememb. Predlog sprememb ena za. Proti. sprejeto. Predlog spremembe dve, kdo je za, proti, sprejeto. Tri, kdo je za, proti, zavrnjeno. Štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet, ne ta postane brezpredmeten, pravi predsednik. A, kot dodatek ga bomo obravnavali, torej glasujemo o petem, kdo je za, proti, zdržani sprejeto, šest za, proti, zdržani zavrnjeno, sedem za, proti, zdržani sprejeto, osem za proti vzdržani. Sprejeto 9 za proti vzdržani. Sprejeto 10 za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 1. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 16. Kdo je za? Proti proti, vzdržani zavrnjeno, 17 za. Proti, vzdržani, preverili bomo, ker eh, rezultat ni bil jasen. Eh, rad bi točno preveril, kakšno eh, je število vseh, ki ste glasovali za in proti. 17. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Enaindvajset za, sedemnajst proti sprejeto. Predlog spremijo osemnajst za. Proti. Vzdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno. Devetnajst za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 20, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa glasovanje v celotnem besedilu, kot je bilo spremenjeno. Elektronsko bomo glasovali, glasujemo. Konec glasovanja. Kakšen je rezultat? Glasovanje se je že zaključilo. Še enkrat ker ni delovalo, pravi predsednik. Elektronsko glasovanje ni bilo uspešno, zato bomo še enkrat poskusili. Glasujemo. Glasujemo o celotnem besedilu. Konec glasovanja. 33 za, 3 je proti, 4 je vzdržani glasovi. Sprejeto. Čestitamo gospodu Busutilu. Thank you.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 o osnutku mnenja gospoda Čaba Šogorja. Gre pa za ustanovitev programa Evropa za državljane za obdobje 2014 do 2020. Bomo kar začeli. Predlog spremembe dve. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 39 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 40 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 41 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 42 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 5, kdo je za? Štiri se popravlja predsednik, predlog spremembe štiri. Bomo glasovali zdaj o štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, pet za, proti, vzdržani, sprejeto, šest za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 7 za, proti, vzdržani, sprejeto, 8 za, proti, vzdržani, sprejeto, 9 za, proti, vzdržani, sprejeto, 10 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. Želite, da preverimo? Predlog spremembe 10 bomo preverili. V redu, glasujemo. Konec glasovanja. Ne še. 18 za, 23 proti zavrnjeno. 44. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 45 za. Ne, 45 o tem ne glasujemo. 11. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti vzdržani sprejeto, 12 za, proti vzdržani sprejeto, 13 za, proti vzdržani sprejeto, 47 za, proti vzdržani zavrnjeno, 14 za, proti vzdržani sprejeto. proti, vzdržani, sprejeto 15 za, proti, vzdržani, sprejeto 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 49 za, proti, vzdržani, sprejeto 16 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 17 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 18 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 51 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 19 za. Proti proti vzdržani. Sprejeto 20 za, proti vzdržani. Sprejeto 52 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto drugi del za. Kdo je za drugi del? Proti? Zavrnjeno. 53 za, proti, zavrnjeno 54 za, proti, vzdržani zavrnjeno 55 za, proti, vzdržani sprejeto 56, 57 pravi predsednik.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 proti, vzdržani, zavrnjeno, 22 za, proti, vzdržani, sprejeto, 23 za, proti, vzdržani, sprejeto, 61 za, proti, vzdržani, sprejeto, 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa povodne izjave in citati 26. Kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno? 27 za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 1 je za, proti vzdržani sprejeto. 28 za proti vzdržani sprejeto. 30 za proti vzdržani sprejeto, 31 za proti vzdržani sprejeto, 32 za proti vzdržani sprejeto, 33 za proti vzdržani sprejeto, 34 za proti vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno, 35 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 36 za, 36 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 38 za, proti, vzdržani sprejeto, 37 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. Zdaj pa še celotno besedilo, kot je bilo spremenjeno in sicer elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 40 za, 2 proti, 1 vzdržan glas. Čestitke gospodu Šogorju. Najlepša hvala. Voting, to je to, kar zadeva glasovanje. Tako da gremo kar naprej. Frontex. Nekaj trenutkov pustimo, da kolegi zapustijo dvorano. Med nami pa že pozdravljam direktorja agencije Frontex. Samo trenutek torej, da se pripravimo. Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Please, colleagues, ladies and Tako spoštovani kolegi, dame in gospodje. Še nekaj trenutkov bomo kolegom pustili, da zapustijo dvorano tisti, ki tega še niste storili in boste to storite potihoma. Prosim, če lahko zaključite za bilateralnimi pogovori, kajti tu smo, da prisluhnemo našemu gostu, gospodu Ilku Lajtinenu. Kot veste, je direktor agencije Frontex. Prisluhnili bomo njegovi predstavitvi. Potem bo tudi nekaj časa za razpravo. Naj vas spomnim, da je odbor Libe sprejel amandma k proračunu za Frontex za leto 2014. Skoraj 10 milijonov operativnega proračuna smo predstavili v proračunsko rezervo, dokler nam direktor Frontexa ne predstavi praktičnih korakov, ki jih bo agencija ubrala za to, da eh, zajamči izvedbo reševalnih ukrepov migrantov na morju v operacijah Frontexa v skladu z obveznostmi te agencije, ki izhajajo iz novega mandata. Zdi se nam pomembno, da prisluhnemo gospodu Lajtenenu, da nam poda poročilo, da poroča našemu odboru, potem pa bo tudi nekaj časa za razpravo. Gospod Lajtenen, beseda je vaša. Much, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Lep pozdrav, spoštovane poslanke in poslanci, člani odbora Libe. Dame in gospodje, veliko čast mi je, da sem ponovno lahko tu pred vami, pred odborom Libe, da poročam o praktičnih korakih, ukrepih, ki jih izvaja agencija Frontex za reševanje življenja na morju. Predsednik je že orisal konteksti razprave, dovolite pa mi, da začnem s kratkim eh, uvodom na to temo. Od avgusta letos smo bili ponovno priča kar eh, velikemu premiku, kar zadeva pritisk na zunanje meje. Večino primerov smo dotedaj imeli na kopenskih mejah, zdaj pa se zopet največji pritisk preliva na meje na morju. Vse več je torej kazalnikov, ki kažejo, da so naše pomorske meje najbolj na udaru, zato je to tudi zelo aktualna tematika in zato je pomembno, da se pogovorimo o praktičnih ukrepih, ki jih naša agencija izvaja s tem v zvezi. Moja druga pripomba zadeva individualni pristop, kar tudi zelo pogosto omenjam, namreč delo obaljnih straž pri reševanju ljudi na morju. Kadar so pogoji dobri, stvari potekajo tekoče, ko pa niso, pa so stvari bistveno bolj zapletene. Mislim, da se ljudje, ki tvegajo lastna življenja, zato da rešujejo življenja drugih na morju, zaslužijo najvišja mera spoštovanja. Kot tretji brat povedal, da tako agencija kot države članice nosijo določeno odgovornost eh, s tem v zvezi. Mislim, da smo dosegli dobro ravnovesje in eh, timski pristop k tej tematiki in razumemo odgovornosti, s katerimi se soočamo. Je pa en izziv, glede vodenja in izvajanja skupnih operacij na eh, morju, predvsem reševalnih operacij. Številne države članice so namreč organizirane tako, da centr za reševanje na morju ni niti na isti lokaciji, niti ni isti organ, ki se ukvarja z koordinacijo dela s Frontexom in to je konkreten problem, ki ga rešujemo zdaj, kar zadeva koordinacijo med temi različnimi omenjenimi organi. Če zdaj pogledamo globalno situacijo, kar zadeva iskanje in reševanje na morju, če pogledamo kategorijo nevarnih plovil na globalni ravni po podatkih IMO in njihove statistike, je 90 odstotkov vseh incidentov na globalni ravni v tej kategoriji potekalo v skupnih operacijah Frontexa z plovili, ki so bili posredno ali neposredno vključeni v te operacije. Torej 900 odstotkov incidentov na morju z uporabo nevarnih plovil se zabeleži med eh, skupnimi operacijami Frontexa. Če vam dam nekaj statističnih podatkov od leta 2011 naprej, smo zabeležili 247 primerov iskanja in reševanja na morju, več kot 23 tisoč oseb je bilo rešenih v teh operacijah. Torej 200 74 eh, primerov, več kot 23 tisoč oseb, ki smo jih rešili. Letos je število primerov dosedaj 118 z nekaj manj kot 4 tisoč rešenimi osebami, tako da gre za jasno izboljšanje v tej smeri. Torej manj primerov, tudi manj oseb v nevarnosti. Še en zanimiv pristop tu je, da pogledamo primerjavo vseh zabeleženih nezakonitih migrantov in kolikšen delež leteh je bil rešen na morju. Leta 2007 je bil ta odstotek 38. Torej, štiri od desetih zabeleženih nezakonitih priseljencev se je znašlo v takšne nevarnosti. Letošnji odstotek je 33. Zakaj to omenjam tako podrobno? Zato, ker je to obrazložitev za to, da je bilo izhodišče za načrtovanje in koordinacijo skupnih pomorskih operacij. To je torej dejstvo. Soočali se bomo z reševanjem in iskanjem na morju. Torej, to ni izjema, ne, to mora biti izhodišče našega eh, načrtovanja in koordinacije aktivnosti. Torej, to je dana predpostavka. No, želeli ste, da poročam o praktičnih ukrepih, zdaj bi še povedal nekaj o upravljanju tega področja. Najprej je potrebno ugotoviti samo področje kjer naj poteka operacija. Veliko dejavnikov je, na podlagi katerih se določi operativno območje, mi zato uporabljamo tehniko analize tvegan. Pomemben del analize tvegan pa je verjetnost vključenosti v operacije iskanja in reševanja na morju. Torej, pomemben dejavnik, ki upravičuje in ki določa, kje operacije potekajo, je ravno ta verjetnost, da bomo uspeli rešiti človeške življenja. Enako velja tudi za eh, časovni element. V načrtovanju se opiramo na pretekle statistične podatke in druge podatke, ki jih imamo na voljo. O, na ta način torej ugotovimo, kdaj bo najbolj verjeten čas za to vrstne aktivnosti. Priprave na izvajanja operacij so raznolike. Operativni načrt je zdaj eden ključnih dokumentov, ki vključuje ne le našo agencijo, ampak tudi državo, gostiteljico in pa sodelujoče države članice. Gre torej za nek eh, plenum, na katerem se podrobnosti tega dokumenta eh, dogovorijo in potrdijo strani vseh sodelujočih strani. Imamo standardno klauzulo, kar zadeva iskanje in reševanje na morju. To nam je uspelo razviti skozi leta aktivnosti Frontexa in eh, ta navodila so da dokaj jasna in eh, zelo jasno opredeljujemo, kaj storiti, če pride do takšne in takšne operacije na morju. v veliki meri gre za to, da se določi odgovornost in naloga posameznih akterjev. Kot rečeno, obstaja razlika med koordinacijskimi centri za reševanje skrajne na morju in pa nacionalnimi koordinacijskimi centri za operacije Frontexa na splošno. Zato je pomembno, da storimo vse, kar je v naši moči, da zagotovimo, da kadar prihaja do takšnih primerov, ko je povoljevanje in nadzor eh, prenešen z ITC-a na Center za pomorsko reševanje in iskanje, da ta prehod poteka kar se da tekoče. Eno od jamstev, to je eno od praktičnih eh, načinov, kako to storiti, je, da imamo kar se da natančne določbe v operativnem načrtu. Potem vaje, to je običajen element pomorskih operacij. Pomembno je, da se koordinira pomorsko eh, reševanje eh, s centrom za koordinacijo s Frontexom. Torej, pomembno je, da upoštevamo tudi situacije, ki jim rečemo, kaj če. Torej, ne le patroliranje, ampak vse čas tudi vadimo določene ukrepe tekom dejavnosti patroliranja. No in zelo pomemben element ki smo ga tudi omenili v operativnem načrtu, je obveznost obveščanja koordinacijskega centra za pomorske operacije iskanja in reševanja o tem, kje se nahajajo mm, plovila in letala Frontexa v danem času, tako da center za pomorsko reševanje in iskanje tudi ve, kaj ima na voljo, kakšna sredstva ima na voljo za uporabo, ko se sproži akcija iskanja in reševanja. Toliko torej o operativnih načrtih. Tretji del pa zadeva opremo in vrsto opreme. Zelo pomembno je, da ko začnemo načrtovati skupaj z državami članicami, kakšne, kakšna sredstva bodo dali na voljo za skupne operacije, Pomembno je, da vemo, kakšne kapacitete bomo imeli na voljo z vidika iskanja in reševanja na morju. Torej, eh, oprema, sredstva, ne gre za plovila ali letala, morajo imeti na voljo zadostno osnovno nadzorno opremo in zato imamo sezname opreme in sredstev na posameznih področjih. Eh, plovilih, letalih, helikopterjih. Prav tako je pomembno, da so ladje pripravljene za reševanje na morju, torej potrebujemo vodo, hrano, odeje na krovu, ko gredo te plovile na patruljo in ko obstaja verjetnost, da bodo izvajale reševalne operacije. Zato torej opravimo nekakšen vnaprejšnji pregled tega, kakšna letala, kakšna, kakšna plovila se bodo uporabila tudi z tega vidika. Naslednja pomembna točka glede praktičnih ukrepov je usposabljanje. Razvili smo module usposabljanja za operacije iskanja in reševanja na morju. Organiziramo vaje za posadke ladi in eh, letal. Opravimo predhodni, predhodno preverjanje vseh članov posadke, ki sodelujejo v tovrstnih operacijah. Na ta način preverimo, da so vsi opravili IMO e usposabljanje za iskanje in reševanje na morju. To je organizirano na nacionalni ravni, ampak temelji na standardih IMO. Eh, e To je torej na kratko oris praktičnih ukrepov, ki jih izvajamo za to, da pripravimo operacije in da smo kar se da dobro opremljeni za izvajanje operacij iskanja in reševanja na morju. Dovolite, da grem zdaj naprej na, rekel bi, sekundarne ukrepe, ki jih lahko razumemo tudi kot praktične ukrepe. Najprej sodelovanje v pomorskih operacijah. Najprej gre za Agencijo za pomorstvo, Agencijo za nadzor nad ribištvom, eh, Evropski urad za podporo azilu in eh, Evropski satelitski center. Vzpostavili smo dvostransko in večstransko sodelovanje z vsemi temi agencijami. Nekatere, še posebej agencija za pomorsko varnost in agencija za nadzor nad ribištvom, skupaj z njimi smo izvajali skupne pomorske operacije, večnamenske operacije, ki jih je večinoma gostila Španija. Zelo tudi podpiramo zamisel o razvoju Evropske obaljne straže. To je termin, ki se pojavlja vedno znova, ko se pogovarjamo o operacijah reševanja in iskanje na morju. Reševanje človeških življenj je temeljno povezano tudi z temeljnimi pravicami in človekovimi pravicami. In zato moram povedati tudi nekaj besed s tem v zvezi, upoštevajoč seveda razprave, ki smo jih že imeli v preteklosti v zvezi s to tematiko v odboru Libe. Z veseljem vas, vam povem, da je uradnik za temeljne pravice na agenciji že določen in eh, ta oseba je že obvestila agencijo, da je pripravljena s 15. decembrom letos prevzeti naloge. Enako velja tudi za posvetovalni odbor. Imeli smo že tako imenovani nulti sestanek posvetovalnega odbora 5. septembra in pa prvi uradni otvoritveni sestanek bo potekal 16. oktobra. In zelo me veseli, da bo tudi predstavnik eh, odbora Libe sodeloval pri tem eh, zelo pomembnem prvem zasedanju posvetovalnega odbora Frontexa za temeljne pravice. Zelo pomemben element tu je tudi sodelovanje med Frontexom in Agencijo za temeljne pravice. Včeraj smo celo dopoldne s kolegi v Varšavi razpravljali o tem, deloma smo se osredotočili tudi na eh, pomorski vidik in na reševanje in iskanje na morju in to sodelovanje poteka zelo dobro, zelo tekoče in je prav tako že prineslo veliko rezultatov v preteklosti. Na zadnje, predsednik bi spregovoril o Eurosuru. To ni le nek všečen stavek, ko govorimo o Eurosuru, čež da ta krepi kapacitete držav članic in Evropske unije kot celote z vidika reševanja človeških življenj. Nekoliko globje smo se mm, vrgli v analitska in načrtovalna orodja in tudi z vidika obveščevalnih podatkov z meja vidimo, kako lahko z številnih vidikov okrepimo reševanje človeških življenj. Prav tako je nekaj drugih eh, elementov, podpornih elementov, ki jih bomo vključili v Eurosol. Najprej sistem pozicioniranja Frontex. To pomeni, da smo razvili sistem, po katerem lahko sledimo lokaciji vsakega sredstva, ki sodeluje v operacijah Frontexa, torej koordinacijski centri za iskanje reševanje na morju, ima na ta način možnost, da čim hitreje napotijo ta sredstva eh, na neko iskalno reševalno operacijo, če se to izkaže za potrebno. Zelo pomemben dejavnik je tudi lastnost, ki jo bomo vključili v Eurosur, namreč razvoj kompatibilnega operativnega izgleda. To torej pomeni, da bomo Eurosur v prihodnje lahko uporabljali za uporabo online slik, eh, slikovnega gradiva, tudi za potrebe iskanja in reševanja. In to bo seveda še izboljšalo uspešnost vseh akterjev s tem v zvezi. Če povzamem, veliko praktičnih korakov je, ki jih eh, obiramo in ki jih bomo obrali in ki smo jih že obrali v tej smeri. Pripravljenost na operacija za iskanje reševanja na morju ni izjema, ampak je predpostavka. Vemo, kakšne so naše odgovornosti, vemo, da je treba nekatere izzive še rešiti. Predvsem ugotovitve, ugotovitev, kdo bo vodilni pri posameznih operacijah in pomembno je, da se kar se da enostavno preda posle tistim, ki so odgovorni za iskanje reševanja na morju. Imamo še vedno nekaj možnosti za izboljšave in za harmonizacijo definicij o tem, kaj pomeni nevarnost. Nekatere države članice imajo še vedno drugačne definicije, drugačne opise nevarnosti. Eh, in to je verjetno nekaj, kar bo verjetno nekoliko bolj zapleteno. Ne bom šel zdaj preveč v podrobnosti o kapacitetah tretjih držav, kar zadeva iskanje in reševanje na morju. To je namreč eno od področji, kjer je še ogromno možnosti za izboljšave. Ja, še za zaključek naj povem nekaj o tem, kako stvari izgledajo za leto 2013. Če se spomnimo to, kar sem dejal uvodoma, namreč da se zdaj zopet težišče premika proti morju. Proračun je zaenkrat še velika neznanka, kot veste. In eh, agencija čuti odgovornost, da je kar se da dobro pripravljena na izvajanje pomorskih operacij, ki so po definiciji najdražje operacije zaradi uporabe različnih eh, vrst eh, opreme, plovil in letal. In zato težko napovemo, kako bomo načrtovali svoje aktivnosti, če pa ne vemo še, kako bo s proračunom za agencijo. Toliko torej uvodoma. Moram povedati, da sem zelo hvaležen za to možnost in priložnost, da vam poročam o teh praktičnih ukrepih za reševanje življenj na morju in z veseljem sem vam na voljo za odgovore na vaše vprašanja. Hvala. Now we... Hvala lepa, sedaj pa odpiram razpravo. Najprej gospod Papa Nikolau. Ne bomo dali najprej besedo koordinatorjem? Da, tudi koordinatorji se lahko oglasijo, če želijo, ampak. Eh, Če ne pokažejo zanimanja za razpravo, potem gremo naprej. No, uh, se oglaša gospod Bosutelj, sam bi se pa rad oglasil in dovolite mi, naj se najprej zahvalim gospodu Lajtinenu za njegov obisk in predstavitev in eh, dobro je imeti stalne stike z vami, da vidimo, kaj se dogaja, z kakšnimi operacijami se ukvarja vaša agencija, katere delo je po našem mnenju zelo pomembno. Dovolite mi, da tudi izrazim svoje zadovoljstvo s tem, da ste imenovali posebnega uradnika za temeljne pravice. Veste, da je to zadeva, ki nam je zelo pri srcu in da je dobro spremljati tudi vso novejšo zakonodajo. Z veseljem slišimo, da so najnovejša določila upoštevana in da bo novi uradnik začel z delom decembra. Glede varnosti na morju je popolnoma jasno, da potrebujete določeno opremo, da lahko zagotovite obravnavanje teh občutljivih zadev na ustrezen način. Ne gre samo za to, da mora biti nekdo pripravljen imeti voljo, da koga rešuje na morju, ampak mora biti za to tudi ustrezno opremljen. Omenili ste tudi usposabljanje in to je tudi prav ko sam obiskao vaše urade u Varšavi, ste pokazali tako rekoč biblio vašega usposabljanja, ampak to tudi ni dovolj, treba imeti sredstva, opremo ali pa preprosto denar, da lahko to opremo nabavite. Nekatera sredstva bo treba še dodatno nabaviti. Potem pa še ena zadeva, ki bi jo rad poudaril. Namreč smernice, smernice za delovanje Frontexa, ki so tudi tesno povezane z vprašanjem varnosti na morju. Evropsko sodišče je sicer menilo, da so te smernice nične in da jih je treba spremeniti. Zaenkrat, če nismo slišali eh, vaših odzivov, na to, ne vem pa, eh, povejte nam prosim, ali so se te smernice v praksi res uporabljale v zadnjem času in ali je Frontex eh, v odziv tej odločitvi sodišča eh, že kako ukrepal, kako je treba te smernice spremeniti in ali jih je po vašem mnenju res treba spremenjati. Vsaka zanima nas, kaj vi menite o tem. Hvala lepa, sedaj pa še gospa. Gijom in potem bo dobil besedo gospod Papa Nikolau. Dobro je, da najprej damo priložnost vsem političnim skupinam. Eh, hvala za besedo, sama sicer nisem koordinatorko, ampak hvala za to priložnost, da spregovorim. Čisto kratko vprašanje imam, namreč eh, Vprašanje verjetnosti ste tudi omenili. In mislim, takole, ko gledamo to iz svojega naslanjača, si ne znamo predstavljati, kaj to pomeni, kaj pomeni ta predvidljivost, kakšno je to področje možnega ocenjevanja verjetnosti, da bo treba nekoga reševati na morju, če lahko to podrobne obrazložite. In potem ste rekli, da ste v zadnjih mesecih eh, ugotavljali eh, morda, kakšna so vaša predvidevanja in dejansko stanje, kakšna je vaša uspešnost pri tem predvidevanju. No in potem glede novega uradnika za temeljne pravice, moram reči, da me je zelo veseli, da ste ga imenovali in uh, O splošnih okvirih vašega delovanja smo se že pogovarjali ob prenovi uredbe Frontex. Zanima me, eh, ali ste konkretno eh, predvideli kakšno povečanje teh dejavnosti, kako je to videti iz operativnega vidika. Hvala, gospa Gijom, za to vprašanje. Sedaj pa gospa Kela. Hvala lepa, imam nekaj splošnih in nekaj praktičnih vprašanj. Bom začela kar s praktičnimi. Sicer ocena tveganja, ki ste omenili, najbrž eh, je potrebnih veliko takih operacij reševanja. Zanima me, kako lahko predvidite, kdaj in kje se bo to zgodilo in jasno si predstavljam, da če prihaja do velikega priliva eh, migrantov, priseljencev, da lahko pričakujete, da če prihajajo po morskih poteh, bodo potrebne številne take akcije. Ampak, eh, če sem prav informirana, je najbolj tvegana eh, ravno zima, medtem ko največ pisencev prihaja poleti. In zdaj me zanima, kako okrepite svoje operativno delovanje, naprimer po zimi. Potem me zanima tudi bolj podrobno, kako konkretno se lotite reševanja, kako se to praktično dogaja, kako pristopite k takemu plovilu. Potem ste omenili, da ste veliko ljudi rešili. Kaj se zgodi potem, ko jih rešite? Kam jih odpeljete? Ali jih kdo reče, oziroma jih vpraša, če želijo mednarodno zaščito? Skratka, konkretno, kaj se zgodi z njimi? Potem pa še splošno vprašanje. Sama sem tudi vesela, da ste imenovali uradnika za temeljne pravice, čeprav je to trajalo kar nekaj časa razumemo pa, da je zato treba nekaj časa. In eh, spet me zanimajo eh, praktični vidiki reševanja, tudi to, ali se vsi zavedajo, da je treba ljudi res eh, reševati v takih primerih. In pod tem, ko ste sami dejali, ni dovolj, da veste, da so nekje ljudje, pa to nujno ne pomeni, da jih boste tudi lahko rešili. Poznamo primere nedavno, 60 ljudi na morju, ko so jih številni videli, ampak nišče ni prišel na pomoč in 63 jih je umrlo, ne vem, ali je sploh kdo preživel. No, to sicer ni napaka Frontexa, če sem prav informirana, sploh ni bil informiran o tem, ampak eh, zanima me, kako vi gledate na to, da informacija o tem, da se nekdo nekje nahaja, ne pomeni tudi pripravljenosti, da se te ljudi reši. Lepo pa je tudi videti, da se Frontex tako zanima za reševanje In zdaj ne vem, kakšno je vaše mnenje, ali je ravno Frontex tista agencija, tista služba, ki bi morala biti najbolj upremljena za reševanje. To vendar ni reševalna služba, ni azilna služba, ni služba za sprejem beguncev. E, jasno pa je, da se priseljenci ponavadi izogibajo e, službam, ki pa so pristojne za nadzor meja in podobno. Eh, prav tako pa vemo, da marsikateri pristanejo v kočljivem položaju ravno zaradi tega, ker se izogibajo nadzoru na mejah. Zato je moje poglavito vprašanje v bistvu, ali je dejansko Frontex tisti, ki bi moral biti najbolj pristojen, saj imamo vendar obaljne straže, mejne straže in tako naprej. Razumemo pa seveda, da je logično, da se boste odzvali na nujne primere in poskušali rešiti, kar se rešiti da. Morda pa še vprašanje za komisijo, ali ne bi bilo treba v tem smislu pregledati tudi pristojnosti Frontexa in morda dati več poudarka ravno reševanju v tem kontekstu. Hvala lepa. Thank you, madam Grisbeck. Hvala, gospa Grisbeck. Merci, president. Uh, ah, donc, uh, merci. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi gospodu Lajtinenu za njegovo predstavitev. Zelo sem vesela da smo končno prišli do ravnovesja, do tega, da smo države članice in agencije usklajeni, da vemo, kaj kdo dela in zakaj je pristojen. Prav tako sem tudi vesela, da je prišlo do te razprave in tudi zaradi tega, ker ste verovali uradnika, čeprav mislim, da gre za žensko, da gre za uradnico, za temeljne pravice, uh, ampak eh, to je seveda del druge razprave, ki pota, poteka trenutno v Evropi. Zanimajo pa me drugi elementi, ko ste govorili o tej verjetnosti oziroma o predvidevanju možnosti nesreč na morju in reševanja eh, že v času tako imenovane arabske pomladi smo videli kar tisoče ljudi, ki so se odpravili čez morje in so jasno prišli na zunanje meje Evropske unije. Sedaj vidimo, kako je Evropa nemočna eh, proti masakru sirijskega ljudstva. Nihče ne ve, kdaj in kako se bo končala ta vojna, in ne vemo, kako se bomo morali mi odzvati na to. Zaenkrat imamo podatke, da je 230 tisoč siricev že zapustilo domovino, da so v okoliških državah, Libiji in tako naprej. Očito pa je, da je bilo tudi nekaj ljudi, ki je poskušalo pobegniti preko morja. Ne vem, ali se tudi vi že kaj pripravljate na to. Predstavljam si, da poskušate ugotoviti, kako bi se lahko odzvali na morebitni naval priseljencev po morski poti in zanima me tudi, ali komisija lahko pove, kaj je predvidela, Eh, v zvezi s tem, kako se nam ramo soočiti s morebitnim navalom prosilcev za azil in potem še v navezi na eno od vprašanj mojih kolegov. Kam mislite, da boste odpeljali te ljudi, ko in če enkrat pride do tega navala? Skratka, ali nam lahko podate en povzetek vsega tega vašega delovanja v povezavi s temi misijami reševanja na morju? Gospod Anta Filides? Da, hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi rad pozdravil gospoda Lajtinena in hvala za to poročilo o dejavnostih Frontexa. Mislim pa, da se lahko odzovem tudi na komentar gospoda Busutila v zvezi s smernicami in potrebnimi spremembami. Eh, sam bi rad zastavil konkretno vprašanje v zvezi z reševalnimi akcijami. Zanima, ali dejansko prestrezate plovila na morju, ker sem imel možnost, da se o teh zadevah pogovarjam. Eh, z udeleženci teh operacij in To so bili eh, pripadniki angliške vojske, ki so sodelovali v teh operacijah, ampak niso imeli določenih pristojnosti, niso imeli vseh pristojnosti za odzivanje in reševanje. Sami ste rekli, da ste v vaši službi eh, v nekaj mesecih rešili zelo veliko število ljudi, zanima me, kaj storite, ali jih vzamete k sebi na svoja plovila na palubo, jih najprej izprašate ali kako se to odvija konkretno. Potem glede pristojnosti agencije me zanima, ali je prihajalo morda do konflikta interesov, ki bi zavrl vaše operacije, In ali ste drugače imeli kakšne take izkušnje, ki bi vas upočasnile pri reševanju? Hvala lepa, zdaj pa gospa Argentini. Hvala, predsedujoči, predsednik. Potrebujem eno pojasnilo. Rekli ste namreč, da nimate jasnega pregleda na tem, kaj se bo zgodilo s proračunskimi sredstvi za leto 2013. Mislim, da bi vam to že moralo biti jasno, sicer trilog še ni zaključen, ampak zadeve so že dokaj jasne in se da poiskati odgovore na vprašanje o proračunu. Ampak še ena stvar. Ko sem vas poslušala, sem slišala, da ima Frontex popolnoma druga pooblastila, kot sem si predstavljala, da jih ima. Namreč, če sem sodi eh, še reševanje ljudi, se mi zdi, da je to sicer čudovita pristojnost, ampak po mojem mnenju je naloga Frontexa, da čuva naše meje in potem je čudno, da ima težave z reševanjem ljudi. Zanima me, Ali lahko poveste kaj več, kaj ni delovalo v tem sistemu iskanja in reševanja v zadnjih letih? Če sem prav obveščena, je bilo v Sredozemskem morju samo v lanskem letu 1500 smrtnih žrtev med eh, priseljenci in imamo tudi podatke Sveta Evrope o plovilih, eh, ki so odhajala iz eh, Libije in eh, plula po sredozemlju dva tedna, da so vsi vedeli, kje so ti ljudje, da so jih helikopteri nadzorovali, leteli nad njimi, vendar jim nihče ni prišel pomagati in potem, ko so končno prišli nazaj na kopno, so praktično vsi umrli. To je prav sramotno. Zato bi rada, da poveste nekaj tudi o tem. Eh, veseli me, da ste rekli, da ste tam tudi zato, da rešujete ljudi. Kako potem vidimo vse te ljudi, ki umrejo na poti k rešitvi? Hvala lepa, gospod Papa Nikolaov. Hvala, ne vem, ali sem zdaj zadnji ali ne, ampak v vsakem primeru je zame bolje da svoje vprašanje zastavim po vprašanjih predstavnikov političnih skupin, tako bom lažje bolj specifičen v svojih navedbah. Hvala lepa, gospod Lajtinen, za vašo predstavitev, tako da vemo, kakšno je zadnje stanje za del in da smo bolj obveščeni, s čim vse se sooča Frontex. Vidimo, kot ste sami rekli, da je prišlo do velikega premika najbolj resnih, najtežavnejših območij in najbolj perečih problemov. In s tem prihajamo tudi na področje reševanja in iskanja na morju. V zadnjih letih smo imeli kar nekaj primerov, ko je Frontex deloval tudi na tem področju in marsikje ste bili zelo uh, Eh, koristili v veliko pomoč tudi našim pripadnikom obaljne straže, moram reči. S turškimi organi oblasti pa smo prejšnji, prejšnjega maja podpisali memorandum o sodelovanju, če se ne motim. In zanima me, ali je Frontex zaradi tega kaj pridobil na strani Turčije ali je omogočeno bolj preventivno delovanje Frontexa. No, ampak čeprav imamo ta memorandum, je morda treba nekoliko natančneje določiti, kaže, da bodo te oblike sodelovanja in boljša komunikacija. Imeli smo namreč eh, določen incident, 26. septembra in če ste seznanjeni z njim, bi rad slišal vaš eh, komentar. Za kolege pa naj povem, da smo imeli plovilo turške obaljne straže, ki je prišlo v grške vode, potem smo imeli še plovilo iz Slovenije, ki je bilo del enot Frontexa in je tudi delovalo v tem območju turško plovilo, je pos... bilo obveščeno, da mora zapustiti območje grške vode in konec koncev se niso mogli sporazumeti, ter je prišlo praktično do spopada med obema ploviloma. Kje je potem ta memorandum s Turčijo? Ker po mojem mnenju je memorandum nekaj, kar bi moralo rešiti zadeve v praksi. Potem ste omenili še proračunske vidike. Kolikor vem, je komisija predlagala, da bi se namenilo 4,5 milijone evrov za delovanje Frontexa, ravno za reševanje situacije v sredozemlju ali je res temu tako, mi to lahko potrdite, in ali je ta znesek zadosten. Pa še tretja zadeva. Vemo, da gre za zelo resno situacijo v Siriji, vsi smo zaradi tega zaskrbljeni in mislim, da bi se morali na to pripraviti. Pričem sem, da si tudi Frontex prizadeva za to, da sodeluje z nacionalnimi pristojnimi organi držav članic. Ali nam lahko poveste kaj več o tem, ali je ta znesek 4,5 milijona evrov povezan tudi z reševanjem sirijske situacije? Hvala lepa, gospod Mulder. Hvala predsedujoči, tudi sam mislim, da je to, kar smo slišali, opogumljajoče. Ampak že drugi govorniki so omenili, da je resna težava ravno v tem, eh, ko ne vemo, kdo je zakaj odgovoren, čigava pristojnost so neki ljudje, ki jih vidimo v čovnu na morju. In uh, Potem je treba pogledati tudi, kakšna je bila doslej sodna praksa v zvezi s tem. Poleg tega pa me zanima tudi, kakšna so tehnična sredstva, ki so na voljo. Vemo, da včasih priskočijo na pomoč tudi ribiči. Ampak nasplošno me zanima, kaj Frontex predlaga. Gospa Jan. Kleine Fragen habe ich. Sie haben erwähnt, dass es eine. Omenili ste Evropsko obalno stražo, ki naj bi jo razvili. To je zanimivo in um, bi to bilo pod okriljem EU oziroma kako naj bi to poteklo. Če lahko poveste, kaj je več temu v zvezi in kaj o tem menijo države članice. Druga zadeva, oprema. Omenili ste, da številna plovila niso dovolj opremljena s opremo oziroma sredstvi, ki so potrebna za osebe, rešene na morju. Kaj pomeni veliko? Večina plovil, del plovil. Koliko ocenjujete, bi bil izdatek za osebe, ki jih eh, rešimo na morju, tako da vemo, koliko denarja bo za to potrebnega. Tretja stvar je zelo jasna. 1500 oseb je izgubilo življenje na morju. Kaj se zgodi z umrlimi? Kaj se zgodi, če nekdo umre tekom? same operacije. Nas bi seveda zelo zanimalo, kaj eh, vsebujejo novi predlogi s tem v zvezi. To react or respond, maybe the commission. Eden dan besedo spet gospodu Lajtideru. Bi morda želela še komisija kaj povedati v zvezi z vprašanji, ki smo jih slišali. Kako odziv strani komisije? Um, uh, Hvala, gospod predsednik. Začel bi z zadnjim vprašanjem v povezavi s Sirijo. Nekateri ste omenili postopek, ki je bil sprožen za sprostitev 4,5 evrov. 4,5 milijona evrov sredstev za odzivanje v nujnih primerih in kot je povedal tudi gospod Lajtirer, smo se vsi zavedali, da je prišlo do določenega premika kriznih dogodkov, da so se začeli tudi uh, premiki iz Sirije preko morja in Zato smo tudi menili, da je na tem področju potrebno nekaj dodatne pomoči. Potem še vprašanje glede tega, kaj poče komisija, da bi se pripravila na odziv na sirijsko situacijo. Se seveda s tem ukvarjamo zelo intenzivno že od začetka krize, ampak to je le ena stran zadeve. V avgustu smo na pobudo komisije oblikovali tudi posebno delovno skupino za Sirijo. S tem smo združili prizadevanja nekaterih služb, Frontex je bil tudi vključen, prav tako tudi Europol. In eh, prizadevali smo si pogledati, kakšna je situacija v tem območju in kaj lahko pričakujemo. Izvedli smo tudi posebne obiske, misije za ugotavljanje dejstev, eh, šli smo na turško mejo, pogledati, kaj se dogaja tam. Torej, situacijo nadziramo, spremljamo jo in eh, lahko rečem, da se zaenkrat v Turčiji eh, že dokaj dobro odzivajo da zadovoljivo rešujejo problem priliva beguncev, vzpostavljenih je že nekaj begunskih taborišč na meji, seveda, nišče ne ve, kako se bo to vse skupaj nadaljevalo, težko je predvideti, kako se bodo stvari v bližnji prihodnosti razvijale. Lahko pa rečem, kot sem že povedal, da vse to budno spremljamo. Morda sem s tem odgovoril na vse katero od vprašanj, lahko pa bi dal besedo kolegu, ki se bolje spozna na pomorsko pravo. E, samo glede tega vprašanja, da bi morali spremeniti morda eh, mandat, torej pristojnosti Frontexa in ga razširili tudi na reševanje na morju. Ampak mislim, da to pravzaprav ne sodi med pristojnosti komisije določene s pogodbo. Tako da bi to težko storili. Najprej moramo imeti določila v pogodbah, potem pa še lahko komisija oblikuje neke konkretne predloge. Ampak zaenkrat po našem mnenju zadeva ni taka. Mislim, da sem s tem odgovoril na večino vprašanj. Hvala lepa. Hvala tudi vam, komisija, in zdaj dajem besedo vam, gospod Lajtinen, da zaključite razpravo, ker imamo potem še sestanek koordinatorjev. Izvolite, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi čestital članom odbora za odlično zastavljena vprašanja. Naj se najprej odzovem na vprašanje o nabavi opreme. To je pravzaprav prvič, da izvajamo nov postopek, ki izhaja iz spremenjene uredbe, ko gre za minimalni nabor tehnične opreme, naprimer, in tudi spremembe eh, režima financiranja. Najbrž se spominjate, da je prišlo do teh sprememb, eh, ko se je govorilo o 100-stotnem financiranju minimalno potrebne opreme in drugih oblikah financiranja, eh, ne vemo pa, eh, koliko se eh, države članice zavedajo teh novih okoliščin in koliko so pripravljene dodeljevati tudi svoja plovila. O tem bomo bolje poučeni v nadaljnih mesecih, ko bomo imeli letne dvostranske pogovore. No, glede na to, kaj bomo izvedeli od držav članic, bomo ugotovili, koliko nove opreme moramo nabaviti. To je torej prvič, da se soočamo s tem spremenjenim okoljem. Doslej smo pač uporabljali to vrste storitve in opremo le v določenih operacijah. Lahko pa rečem, da smo imeli pomoč tudi pri strani islandske vlade, ki nam je dala na voljo eno plovilo in reka, da lahko prosto razpolagamo z njim. To je lahko primer takega pilotnega projekta, poskusa, da bi združevali obstoječe zmogljivosti drugih z lastnimi sredstvi agencije. Že nekaj časa pa imamo različne oblike sodelovanja tudi z drugimi službami. Zaenkrat, kot rečeno, nismo še popolnoma prepričani, kakšen bo naš predlog za nabavo nujne opreme. Imamo različne možnosti, ampak po letnih dvostranskih pogovorih bomo imeli konkretnejše podatke in bomo tudi vedeli, kakšen bo vpliv na proračun potem, eh, potem se zavedamo sodbe sodišča in pa smernic, to priznavamo. Po drugi strani pa se to mora izvajati tekom nekega razumnega časovnega obdobja. To pomeni, da nismo eh, spremenili ničesar pri vodenju pomorskih operacij, ti še vedno izhajajo iz istih določb, ki so zapisane v smernicah. Torej, načela sodišča so uh, prisotna in do zdaj nismo bili aktivno v stiku s komisijo, da bi razpravljali o potrebah in možnostih uh, tega mandata. Moramo se spomniti tudi zgodovine, uh, časa, uh, kdaj so bile te smernice oblikovane in kako dolgotrajen in težaven postopek je bil to. Franciska Keller je postavila nekaj praktičnih vprašanj, uh, analiza tveganja mislim, da eh, tukaj ne smemo postopati na robe. Eh, rad bi, da se malo ozremo v preteklost, eh, pogledamo odstotke, ki so veljali v preteklosti. Potrebujemo neko osnovo, da bomo lahko načrtovali naše operacije. In glavno sporočilo glede odstotkov je bilo, ni šlo za izjemo pri teh pomorskih operacijah, ampak da je to neko izhodišče, kadarkoli načrtujemo operacijo, Eh, na morju, eh, se pogosto srečamo s tem vprašanjem. Potem je treba opredeliti dve področji za te pomorske operacije. Če vprašamo odvetnike, potem eh, se lahko pogovarjamo zelo dolgo časa, predstavili nam bodo vse podrobnosti pomorskega prava. Sam pa sem praktik in predstavljam. Eh, skupno za nadzor meja in za z praktičnega stališča to ni ključnega pomena. Ne glede na to, eh, katero pravo se tukaj uveljavlja. Eh, gre za nalogo, ki je vsem skupna in v katero morajo biti vključeni vsi akteri. Kako spodbujamo naše dejavnosti pri pomorskih operacijah? Treba je vse čas obveščati odgovorne eh, pomorske centre, centre za pomorsko reševanje, kje se določeno plavilo, plovilo nahaja. Imamo tudi pozicijski sistem, sistem pozicioniranja, ki zdaj izboljšuje te možnosti. Ko pride do take situacije, potem eh, vso odgovornost prevzame Centr za koordinacijo na morju. In tista plovila, ki jih je dal na voljo Frontex, eh, pridejo pod pristojnost eh, zadevnega centra. In vse, kar je v naši moči, eh, bomo naredili, da bomo to še olajšali. Torej, analiza tveganja in pa spremembe letnih časov. Naše izkušnje iz preteklih let je, da v v srednjem sredozemlju. Um, se od oktobra naprej začne mirna sezona. In takrat se ljudje ne odločajo toliko, da bi pluli po morju in to vpliva tudi na intenzivnost naših operacij. kam potem gredo rešeni priseljenci. To je odvisno od eh, pristojnega nacionalnega organa. Lani leta 2011 je okrog 60 tisoč eh, rešenih oseb bilo pod nadzorom italijanskih eh, operacij za reševanje na morju in pa njihovega koordinacijskega centra večinoma so jih najprej peljali na Lampeduzo in potem na celino, kjer so nadaljevali s postopki. Ne vemo, kakšni so bili postopki potem, kajti to se že odmakne od naših pristojnosti. Naša pristojnost je predvsem nadzor uh, meja. Ampak zabeležili pa smo, uh, torej, da so šli na Lampeduzo in potem na celino. Obmejni organi. Eh, so na morju obalne straže in oni eh, tudi izvajajo eh, obmejne kontrole na morju. To je nekaj običajnega. Potem proračunske zadeve. Zelo dobro poznate predloge sprememb za 2013, torej za naslednje leto te stvari so povezane z vprašanjem Schengena in pa eh, te današnje teme. Tukaj je še nekaj negotovosti in zato ne moremo načrtovati svojih dejavnosti, dokler se ta vprašanja ne rešijo. Potem poročilo Sveta Evrope o Libiji. To, tega se seveda zelo dobro spomnimo, veliko smo se naučili iz tega poročila ko eh, se je situacija v Libiji zaustrila, smo eh, morali svoje operacije prenesti v bližino Lampeduze. Nismo mogli eh, svojih operacij izvajati tam, kjer smo jih predtem, morali smo se umakniti. To je bilo torej operacijsko območje delovanja Frontexa. Pa še epizoda um, turških eh, obmejnih organov 26. Eh, septembra in pa memorandum o sodelovanju. Tak memorandum je zelo pomemben in obstaja obveza za vse, ki so prisotni na območju, da uh, predajo sisteme, ne glede na to, ali gre za trgovsko ladjo, za vojaško plovilo, kadarkoli vam nek obmejni center eh, ali center za pomorske operacije eh, ukaže, da morate sodelovati, je temu tako. Turške oblasti so bile tam pristojne, to se je dogajalo okrog 50 metrov od turške obale. Grški kolegi so videli, kaj se dogaja, ponudili so pomoč ampak eh, na turški strani je bil tisti eh, koordinacijski center, ki je bil odgovoren. Oni so eh, zavrnili pomoč eh, grškega plovila. Nobene obveznosti ni, da eh, nek center sprejme pomoč. Potem pa še rezerva 4,5 eh, milijonov evrov. Glavna obrazložitev oziroma utemelitev za to je, da se eh, zelo hitro premika eh, eh, največji pritisk z kopenskih na morske meje. Tudi pritisk oziroma centri, kjer je treba ukrepati, so se premaknili z grško-turške kopenske meje na pomorsko mejo. Zdaj se približujemo koncu leta. 68 odstotkov našega denarja, oziroma 86 odstotkov našega denarja je že namenjenega eh, za eh, eh, pomorske operacije, za patruliranje. In ta predlog smo pripravili v tesnem sodelovanju s komisijo. Pa še utemeljitev za 4,5 milijonov evrov. Eh, tukaj je razlog tudi situacija v Siriji. Kot je povedal predstavnik komisije, sta obi zadevi povezani. Na koncu pa še uh, obmejna straža oziroma obaljna straža. Tukaj govorim o neki funkciji obaljne straže na evropski ravni, ne o sami konkretni straži. Te dejavnosti je treba koordinirati koordinirati je treba eh, delovanje na nacionalnih ravnih. Ne ustvarjamo nekega novega nadnacionalnega telesa, ampak gre predvsem za eh, koordinacijo dejavnosti obaljnih stražov v državah članicah. Potem pa še vprašanje, ali so akteri neustrezno opremljeni. Temu ni tako. Izhodišče za vse akterje, ki sodelujejo pri reševanju, eh, je, da so plovila dobro opremljena. Eh, imamo nek seznam, kjer preverimo, ali je vse na mestu in eh, nekako harmoniziramo ta eh, paket standardov. Pogledamo si vedno, ali je lahko moče, kjer nekdo patrolira, ali se lahko tam pojavijo spremembe. Tako da toliko o harmonizaciji. Upam, da sem pokril. Eh, vse bistvene teme in bistvena vprašanja, če se želi kdo vrniti, na kaj pa z veseljem ponovno odgovorim. Hvala. Hvala, gospod Lajtinen. Eh, hvala za natančne odgovore. Zelo ste se potrudili. Mislim, gospod, da gospod Keller, gospod Trienta Filidis in še kdo uh, želijo ponovno postaviti vprašanje. Ampak prosim, to naredite zelo hitro, kaj ti ob eh, pol dveh imamo, oziroma pol enih začnemo se stankom koordinatorjev. Hvala. Zelo kratki vprašanje. Rekli ste, da se zavedate predloga sprememb glede proračuna za 2013. Eh, mi smo govorili o proračunu za leto 2012 oziroma tukaj so bili podani predlogi spremem ali govorimo o isti zadevi. To bi prosila, da razjasnite. Za katero leto ste želeli predlog spremem oziroma amandma? Potem eh, rekli ste, da želite več denarja, ker ljudje prehajajo z kopnega na morje. Eh, prehajajo pa zato, ker je kopenska meja blokirana. In denar ste porabili za uh, to, da ste zaprli kopensko mejo, potem pa hočete več denarja, da boste zaprli še pomorsko mejo. Gospod Triantafilidis, mislim, da nisem dobil odgovora glede tega, kako je s prestrezanjem na morju. Pa še eh, Frontex in. Uh, Seems that you would like to also Frontex in delovni sporozum. Pa še Jan Mulder. Kdo je v končni fazi odgovoren? Ne vem, morda sem kaj zgrešil, ampak eh, nis, eh, ne zdi se mi, da bi prejel odgovor na to, kaj se z ljudmi zgodi potem, ko so rešeni. Še gospod Papa Nikolav, gospod Lajtinen, mislim, da se nisva razumela. Sam sem govoril o incidentu, ki se je zgodil 26. septembra, ne 6. Morda ste vi uh, imeli v mislih poskus reševanja 6. septembra 50 metrov od turške obale. Ne govorimo o tem. Še en incident uh, se je zgodil, kjer je bil vključen tudi patruljni čovn iz Slovenije, uh, ki ga je uporabljal Frontex. Lahko to pojasnite. Še frau, še gospa Ernst. Frontex, EASO, working agreement. Ja, Frontex, EASO, delovni sporazum. O tem niste še nič eh, povedali. Back to you, Mr. Leitinen. You got a second chance. Gospod Leitinen, eh, drugo priložnost ste dobili, da odgovorite še na ta vprašanja. Upam, da imam več kot sekundo za to sekundarno možnost eh, amadmaji eh, za proračun, govorimo o letu 2013, dve rezervi imamo. Ena je vredna milijon evrov, druga pa 75 odstotkov eh, stroškov za uh, uh, agencijo oziroma izdatkov agencije. Mislim, da ni treba Eh, razlagati, kakšne so potrebe agencije, če še ne vemo, ali bomo dobili pokritih 75 odstotkov naših izdatkov za operacije. Ali 75 odstotkov ali 100 odstotkov. E, ti amandmaji so bili zavrneni eh, v odboru za proračun in to se mi zdi dobro. Potem pa prestrezanje na morju. na morju nimamo eh, prestrezanja, razen ko gre za reševanje ali pa za spremljanje nekega plovila eh, na kopno. Eh, vedno je šlo za to, da so organi skušali neko plovilo preusmeriti ali karkoli drugega. To se ne dogaja več. Pogosto pri Frontexu ne gre za to vrstna dejanja. Kdo je v končni fazi odgovoren, zadnji odgovorni? Skušal sem se izogniti temu, eh, da bi dajal vtisko, da se izogibam eh, odgovornosti. Eh, končna odgovornost je zelo jasna. Vedno gre za pristojne nacionalne organe, države članice, ki se odloči v določeni situaciji. Isto velja za nadzor meja, za uh, operacije Frontexa, ki so podrejene uh, državi, v kateri se odvija operacija. Eh, mislimo, da je odgovornost v tem, da se uh, širijo dobre prakse in da si vsi prizadevamo za najboljši možen rezultat. 26. september in pa incident, ki se je takrat zgodil. Ne morem vam dati nekega podrobnega poročila, ta primer poznamo. In neko plovilo, ki je sodelovalo uh, v operaciji Frontexa, eh, prišlo je do spopada s turškim plovilom oziroma do. Uh, nesporazuma. Eh, to ste povedali že tudi vi in toliko lahko povem eh, tudi sam. Sporazum z Asom. Eh, pred enim mesecem sem bil sam prisoten pri sprejemanju tega sporazuma. Prisotni so bili tudi kolegi iz upravnega odbora Frontexa in pa iz agencije EASO. Takrat smo podpisali delovni sporazum med Frontexom in EASOM nismo začeli iz nič, veliko sodelovanja je bilo že predtem. Frontex je su pomagal eh, pri postopkih in upravnih zadevah, veliko skupnega dela smo upravili, ko je šlo za analize tveganja. Eh, potem, ko je šlo za povečanje kapacitet, tudi tukaj smo sodelovali in uh, vem, kako bo to potekalo tudi vnaprej, usposabljanje, sodelovanje. Uh, skušali pa bomo eh, izboljšati tudi nadzor nad območji, kjer se odvijajo naše skupne operacije. Analiza tveganja, tukaj imajo so več eh, izkušenj, eh, še posebej, ko gre za države izvora. Mi pa bolje poznamo poti. Ko bomo vse te informacije združili, bodo vsi udeleženi akteri tudi bolje poznali situacijo. Omenil sem eh, nadzor in spremljanje. Tukaj gre za to, eh, kje eh, se eh, procesira eh, podatke o priseljencih in kje se torej nadaljujejo ti postopki, tudi postopek vračanja. Hvala, hvala gospod Lajtinen za vaše prizadevanje. Hvala, ker ste skušali odgovoriti na vsa vprašanja poslancev in poslank odbora Libe. Mislim, da s tem lahko zaključimo za zdaj. Ta mandma, o katerem smo govorili, je bil sprejet prejšnji teden, eh, zadeva agencijo Frontex. Eh, to je še vse zelo sveže. Hvala za vašo predstavitev. Čez nekaj minut eh, pa bomo mi tukaj začeli s sestankom koordinatorjev. Eh, ta sestanek bo potekal za zaprtimi vrati, tako da prosim vse, ki se ga ne boste udeležili, da zapustite dvorano. Hvala.